Okay. Dear colleagues. Dobro, dragi kolegi, predlagam, da začnemo z današnjim sestankom. Začeli bomo s 14. točko na dnevnem redu. Gre za predstavo programa predsedstva sveta. Imeli bomo izmenjavo mnen za gospod Lidijo Buškije, ministrica za zdravje enakost spolov v Luksemburgu. Najprej bi želel pozdraviti predstavnike predsednika, eh, predsedstva sveta, gospod ministrico. Najlepša hvala, ker ste danes z nami in ker ste nam dali možnost, da opravimo to izmenjavo mnen. Želimo seveda slišati, kakšne so prioritete našega predsedstva. Pripričan sem, da bo ta sestanek zelo zanimiv. Poslanci bodo postavili vprašanja glede prioritet, prav tako pa bodo imeli vprašanja glede tega, kakšna usoda čaka te inune dosjeje, ki jih obravnavamo že kar nekaj časa. Seveda želimo se v teh dosjejih kar da hitro pogajati s svetom. Predlagam, da besedo takoj damo ministrici Muš za uvodno izjavo. Imeli pa bomo potem še dva kroga vprašanj. Prvi sklop bodo postavili koordinatorji političnih skupin, drugi krog pa ostali, poslanki, ostali poslanci. Gospa ministrica, izvolite. Ja, najlepša hvala, gospod predsednik. Oh, veliko čast mi je, da sem danes z vami tu. Predsedstvo je ogromen izziv za državo članico. Prav tako pa je to izvrstna priložnost. Priložnost, da sodelujemo pri snovanju evropskih politik in da eh, sprejmemo tudi svoje prioritete. Res je, enajstič oziroma dvanajstič zdaj Luksemburg predseduje svetu Evropske unije. Je pa tudi res, da tokrat predsedujemo v zelo specifičnih okoliščinah. Pred nami je namreč Evropa, ki mm, le stežka končuje s to krizo. V Evropi imamo tudi vedno več staranja prebivalstva. Vemo, kakšne izzive um, je to povzročilo na področju javnega zdravja. Prav tako je to Evropa, v kateri deluje nov parlament, parlament, ki je zdaj začel delovati s polnim tempom. Imamo tudi novo komisijo, ki je začela delati v skladu z novo metodologijo, osredotočila se zlasti na gospodarsko rast in na ustvarjanje delovnih mest. In to poskuša doseči v okolju, kjer imamo vse več eh, sprememb in vse več inovacij. Eh, po mojem mnenju je izjemno pomembno, da je področje javnega zdravja in pa pacijent sploh nekaj, na česar, na, na, česar ne smemo pozabiti, ko govorimo o teh izzivih. To je tudi razlog, zakaj je luksemburško predsedstvo eh, kot neke vrste moto svojega predsedstva sprejelo pacijenta kot takega. To je tudi skladno z motom luksemburškega predsedstva, sicer unija za državljane. Torej želimo, da sam pacijent postane v da pacijent postane sam center vseh razprav glede javnega zdravja in ta pristop boste zasledili v vseh naših dosejih. Danes dopoldan vam lahko torej z veseljem predstavim um, načrte luksemburškega predsedstva na področju javnega zdravja, ampak tudi na področju zdravil in pripomočkov in na področju živil. Živela bom oziroma za, začela bom za javnim zdravjem. Pri javnem zdravju bi želela izpostaviti zlasti eno točko, ki mi je izjemno, podobno, izjemno pomembna. Sicer gre za pomeri narejeno medicino, personalizirano medicino, tako rekoč. Na ta način nekako združimo pacijenta z inovacijami. To vrstna personalizirana medicina se začne s pacijentom, ampak prepričati se moramo tudi, da bodo vsi do to vrstnega zdravljenja imeli enakovreden dostop. Po mojem mnenju bo ta pristop povzročil pravo revolucijo v našem zdravstvu. To vrstna personalizirana medicina ima ogromen potencial za to, da izboljša zdravje številnih pacijentov z bolj osredotočenim, ciljno usmerjenim zdravljenjem, ki bo znižalo um, te sekundarne učinke in ki bo hkrati omogočilo, da pacijentom omogočimo daljše in kakovostno življenje. Poleg tega, poleg teh izjemno pomembnih rezultatov, pa lahko zagotovimo z uporabo tega pristopa tudi bolj učinkovit um, sistem javnega zdravja. 8. julija pred enem tednu smo imeli v Luksemburgu tudi konferenco, konferenco o javnem zdravju, kjer smo se pogovarjali o dostopu pacijentov do tovrstne personalizirane medicinske oskrbe. Na tej konferenci smo dobili odgovore na številne izzive, s katerim se soočamo in zaradi katerih še ni možno teh inovacij integrirati v prakso v bolnišnicah. In ravno vključitev teh novih praks, teh novih dognanj je ključen pogoj, če želimo zagotoviti dostop do personaliziranega zdravstva, vsem pacijentom. Glavna sporočila iz te konference bodo tudi podlaga za sklepe, ki bodo na obravnavi 8. decembra na svetu ministra za zdravje. Potem pa je tu še ena prioriteta, um, druga, oziroma druga prioriteta luksemburškega uh, predsedstva pa je demenca tudi tu želimo obrati kar se da inovativen pristop v korist, v dobro tistih oseb, ki morajo živeti z demencem. Sama sem že omenila, da se naš kontinent stara, to povzroča ogromno težav, te demografske spremembe. Število oseb, ki trpi za to vrstnimi nevrodegenerativnimi boleznimi, na splošno in pa za demenco je vedno več. To je sociogospodarski problem pravzaprav. Luksemburško predsedstvo predlaga torej, da bi se te bolezni demence lotili kot eh, nekega družbenega problema, vizavi katerega potrebujemo odgovor na več plasteh. Prav tako bi, želila, bi želeli izpostaviti to sekundarno pomoč in načine, kako znižati tudi stroške oskrbe tistih, ki morajo živeti z demenco. Prav tako pa želimo podariti, kakšno dodano vrednost imajo skupni ukrepi na evropski ravni. zlasti deljenje dobrih praks, ki v številnih državah članicah že obstajajo. Sklepi na tem področju bodo prav tako, upam, da sprejeti na ministerskem svetu 8. decembra. Luksemburško predsedstvo namerava opraviti tudi pogovor v zvezi s eh, direktivo o čezmejni zdravstveni oskrbi. Komisija eh, bo zelo na kratko sprejela tudi poročilo o izvajanju te direktive in na podlagi tega poročila, ki bo sprejeto še pred eh, poletnimi počitnicami, bomo opravili to razpravo v zvezi z omenjeno direktivo. Dve leti že velja ta direktiva, če štejemo tudi uh, um, čas prenosov nacionalne zakonodaje, tako da mislimo, da je zares čas, da preučimo, ali je bila direktiva dobro izvajana in ali je pozitivno vplivala na mobilnost pacijentov. Je res pomagala pacijentom, da izboljšajo svoje pravice in kakšen je bil učinek te direktive v smislu administrativnih stroškov, tako za pacijente kot za nacionalne organe. Želimo izvedeti tudi, kako so se nacionalni organi odzvali na to direktivo in v kakšni meri sodelujejo nacionalni organi, zlasti v sosednjih državah članicah. To so skratka teme, ki bodo vključene v eh, ta proces ocene direktive o čezmejni zdravstveni oskrbi. Prav tako pa bomo se lotili še enega dosjeja, ki bi eh, bil obravnavan tudi pod latvijskim predsedstvom in sicer kako znižati negativne posledice zlorabe alkohola. Ministri so poslali jasen apel, tako rekoč, na neformalnem zasedanju v Rigi, katerega sem se odeležila tudi sama meseca aprila. Ta, to sporočilo ministrov je bilo, da potrebujemo novo strategijo za alkohol. Delo se je že začelo. To sporočilo je naše predsedstvo sprejelo in ga upoštevalo. Na prvi delovni skupini sveta na začetku meseca julija so že obravnavali sklepe, ki smo jih predlagali in v teh sklepih pozivamo države članice, da nadaljujejo svojimi prizadevanji in sicer da znižajo negativne posledice zlorabe alkohola. Komisija, komisijo pa smo tudi pozvali, da do leta 2016 sprejme posebno strategijo za alkohol. Na komisarju Jukajti se zdaj računemo, da se bo angažiral na komisiji za to, da bo komisija upoštevala ta poziv in da bodo sprejeli konkretne ukrepe. Države članice namreč to pričakujejo. Prav tako z velikim zanimanjem pričakujemo poročilo komisije o označevanju prehranske vrednosti živil in pijače, kot to predvedeva uredba iz leta 2011 o uh, hrani. Luksemburško predsedstvo želi opraviti tudi razpravo v zvezi s načinom upravljanja krize, ki je povezana z ebolo. Z komisarjem Andriju Kajtisom bomo ministre za zdravje pozvali, da se odeležijo ministerske konference na to temo upravljanja ebole. Na to konferenco pa smo povabili tudi parlament, kar se mi zdi izjemno pomembno. Na tem konferenci se bomo sredotočili zlasti na zdravstvene vidike te epidemije ebole. Želimo, se pač, uh, želimo izluščiti neke lekcije, ki bi, nas, ki bi nam lahko pomagale v prihodnih epidemijah. In to, kar se dogaja v Liberiji, naprimer, jasno kaže, da te epidemije verjetno še ni konec in da se bomo morali soočiti v prihodnosti z novimi epidemijami, kar pomeni, da moramo pač izluščiti neke lekcije, neke informacije v zvezi s ukrepanjem v primeru ebole in potem to želimo sprejeti tudi v sklopu um, ministerskega zasedanja 8. decembra. Zdaj pa še zdravila in zdravniški pripomočki. Najprej zdravniški pripomočki, vem, da je to dosje, ki vas eh, izredno zanima, tudi za nas, za predsedstvo, torej ta dosje je izjemno pomemben in nameravamo ga prioritetno obravnavati. To je zares eh, ključno obdobje za ta dosje. Prejeli smo izjemno jasen mandat na svetu EPSCO 19. junija. In sicer da kar se da hitro zaključimo z delom na tem dosjeju. In mi bomo zares uložili v naslednjih šestih mesecih v ta dosje ogromno dela, zato da bi tudi upoštevali vaša pričakovanja. Začetek našega mandata bomo uložili zlasti v uvodne izjave, in to, da bomo odpravili različne tehnične nedoslednosti, ki še imamo besedilo, potem, ko je bilo večkrat revidirano v zadnjih treh letih. Potem bomo začeli s trialogi, s parlamentom, brško bo to možno, upam, da se bo to zgodilo že septembra. Eh, splošen pristop pa predvidevamo tam nekje oktobra. No, moram pa reči, da sem bila izjemno zadovoljna, ko sem se o tem dosegu pogovarjala s parlamentom. Mislim, da um, imamo, da želimo doseči enake cilje, želimo imeti jasen zakonodajni okvir, transparenten okvir, na podlagi katerih bo lahko imel vsak državljan dostop do dobrih, kakovostnih proizvodov, hkrati pa želimo spodbud, eh, spodbujati inovacije na tem področju. Še en zakonodajni predlog, ki ga imamo na mizi, pa je predlog uredbe o veterinarskih zdravilih. Luksemburško predsedstvo je ta dosje prevzelo od latvijskega predsedstva. Če sem prav razumela, boste 22. septembra imeli pomembno glasovanje. V zvezi s tem mi bomo poskušali delati kar se da hitro na zakonodajnem postopku in poskušali bomo organizirati tudi pogajanje s parlamentom. Tako da res eh, čakamo na glasovanje o tem, da se je na parlamentu. Glede varne hrane, glede varnih živil, pa imamo kot predsedstvo izjemno ambiciozen program. Začela bom s kloniranjem. Predlogi za proizvajanje za razmnoževanje um, živali s tehnikami kloniranja je, je nekaj, kar trenutno obravnavamo na različnih inštitucijah. Tu imamo svežen dva zakonodajna paketa, ki ji ne moremo eh, ločiti in zdaj čakamo študija amandmaja parlamenta v zvezi s to direktivo in sprejetje teh predlogov sprememb parlamenta bo verjetno velika dud. za nadaljne delo na tem dosjeju. Naš namen je, da preučimo te predloge spremem parlamenta tudi na svetu, brško bo to možno. Moramo pa tu seveda počakati. V veliki meri smo namreč odvisni od dela parlamenta. In glede dovoljenje, glede dovoljen za GSO-je, pa so možnosti ki jih trenutno ima države članice, da prepovejo ali omejijo uporabo GSO-jo na nacionalnih ozemljih. Ta predlog mislim, da je jasen in pomemben signal za komisijo, odločitev parlamenta v zvezi s tem dosejem, pa bodo v veliki meri vplivali tudi na delo na svetu, lahko na ta način tudi usmerjate delovno sveto. Seznanili smo se tudi s sklepi sveta za kmetijstvo, ki se dijo v ponedeljek, v zvezi s tem, da je treba pojasniti določene pravne vidike in da je treba izvesti oceno učinka. Luksemburško predsedstvo torej namerava še naprej slediti razpravam na parlamentu. Potem pa autorizacija novih živil, novel foods, kot luksemburško predsedstvo smo zelo zadovoljni z rezultatom glasovanja 25. junija v vašem odboru. Komisija je tudi sama priznala, kakšne prednosti ponuja rešitev, ki je izglasoval svet. Tudi sama sem prepričana, da je, to bil, da je bil to primeren način za izboljšanje postopka izdaje dovoljen za nove živila. S tem glasovanjem ste pokazali, da lahko glede tega doseja sprememo dogovor že v prvem branju, kar pomeni, da bomo lahko hitro vzpostavili bolj primeren in moderniziran pravni okvir za nova živila. Če bo besedilo sprejeto tudi na plenarnem zasedanju na parlamentu oktobra, bomo ta dosje dali takoj tudi na dnevni red sveta, da se to sprejme. Potem pa uradni nadzor nad živili. Tudi tu je latvijskemu predsedstvu uspelo narediti velik korak naprej glede tega predloga. Uspelo jim je razrešiti par izjemno občutljivih točk, ki so bile izjemno občutljive tudi za vas. Tako pa se mi lahko sredotočimo na tiste še odprte vprašanje, naprimer uloga in odgovornosti uradnega veterinarja. Seveda bomo poskušali na koreperju dobiti kar se da hitro zgodi mandat v zvezi s tem. Zato, da bi s parlamentom začeli pogajanja v zvezi s tem že meseca septembra. Naš cilj pa je, da dosežemo dogovor kar se da hitro v drugem branju. Upamo, da bodo pogajanja s parlamentom v zvezi s tem, da se je dobra in konstruktivna. Uh, Potem pa označevanje živil. Prišel je čas, da začnemo izvajati rezultate dela, ki se je začelo že leta 2008. Imamo uredbo iz leta 2011, ki zdaj velja. Učinki so vidni. Živile v embalaži imajo torej zdaj te nove oznake, ki so bolj brljive, bolj vidne, komisija zdaj tudi. Smo dobili tudi poročilo v zvezi z eh, prisotnostjo določenih kislin v določenih, eh, v določenih živilih in to bi morali objaviti že decembra, tako da bomo to obravnavali meseca septembra na svetu in naš cilj je, da nekako izmerimo temperaturo v državah članicah v zvezi s tem, kakšen je najboljši način, kako zavarovati potrošnike. To je tudi naš glavni cilj, informirati in zavarovati potrošnike v zvezi s prisotnostjo tovrstnih eh, kislin v živilih. Morda bomo to storili z nekimi oznakami, etiketami, morda bomo um, samo navedli maksimalne vrednosti oziroma sprejeli neke proste voljne ukrepe. Nenasičene maščobe bodo tudi predmet obravnave na svetu Epsko in predlagam, da to priložnost izkoristimo za to, da damo ministrom besedo v zvezi s tem, kakšno njihovo mnenje ali potrebujemo nek zakonodajni okvir glede tega um, vprašanja. Za konec naj vam povem, da me izjemno zanima oziroma da eh, se izjemno, izjemno veselim izmenjave mnen z parlamentom. Vi ste pravzaprav zastopniki državljanov in morate pač danes eh, postaviti vprašanje, ki se vam zdijo pomembno. V naslednjih šestih mesecih bom storila vse, kar lahko, zato da bi peljali naprej te dosjeje ki jih obravnavate tudi vi na odboru. Najlepša hvala za vašo pozornost, sem pa pripravljen odgovoriti na vsa vprašanja. Najlepša hvala. Thank you very much. Thank you very much for your introductory statement and uh... Najlepša hvala za vašo vodno izjavo in za vse informacije. Najlepša hvala tudi za vse prioritete luksemburškega predsedstva za naslednji semester. Začeli bomo s predstavniki političnih skupin. Petr Lize za ILS. E ja, ja. Dank, frau... Hvala, gospa predsedujoča. Hvala za predstavitev, pa tudi za vaš angažma. Navezal bi se na tiste dele, ki gredo neposredno v zakonodajo, zakonodajno obravnavo. Kar nekaj ste jih našteli, s, s čimer se bomo v prihodnih šestih mesecih ukvarjali in na čemer bomo morali trdo delati. Upam tudi, da bo prišlo do dogovora. Navedli ste medicinske pripomočke in diagnostične medicinske pripomočke. Pozdravljam, da je svet dosegal dogovor in da se zdaj lahko končno pogajamo o teh dosejih moj cilj bi bil, da se to tudi dokončno sprejme v okviru luksemburškega predsedovanja, da sežemo dogovor tudi med parlamentom in svetom. Drugače bomo morali vse skupaj še malce podaljšati, ampak treba se je dela trdo lotiti, drugače ne bomo dosegli napredka. Pri medicinskih pripomočkih je ena tema, kjer se razhajamo in sicer nadzor, scrutiny, mehanizem nadzora, v katerega lahko posegajo evropske institucije, če se pojrajajo dvomi o priglaševanju v zvezi z varnostjo proizvodov. Svet bi prosil, da še enkrat razložite, da vsi skupaj razumemo. Svet je povedal, da se to, bi se to sistematsko dogajalo pri posameznih primerih, ampak v okviru zelo majhne skupine proizvodov. Zdaj imamo mi mandat, da bi poskušali zastaviti malce širšo skupino proizvodov, potem pa bi se posegalo le, če bi se porajali eh, dvomi, da obstajajo težave. Če bi se lotevali tega primer, glede na vsak primer posebej, bi to pomenilo veliko breme. Morda bi se osredotočili na večje skupine proizvodov. Zanima me, ali bi lahko malce več povedali o tem in ali lahko obstajajo kakšne ideje za kompromis. Pri diagnostičnih medicinskih pripomočkih, kot ste že povedali, uh, Eh, je pomembna tema informed consent, informirano soglasje. Pri tem bo parlament ostal trden, tu naše stališče ostaja. Potem še na hitro dvoje drugih področji, kloniranje, kloni. Tu je povsem jasno, da predlog komisije ne zadošča in dogovor bomo dosegli le, če boste pozorno prisluhnili tudi parlamentu. Vem, da ste v Luksemburgu malce bolj naklonjeni parlamentu in upam, da boste lahko prepričali tudi ostale kolege v svetu, da dosežemo napredek. In za konec še antibiotiki. Pri veterinarskih zdravilih moramo doseči napredek. François Gronsted bo o tem gotovo povedala kaj več. Bi vas pa opozoril tudi na človeško zdravje in protimikrobno odpornost. Nujno potrebujemo spodbude za inovacije za nove antibiotike. Najlepša hvala. Thank you very much. And now for. Najlepša hvala. Matijas Grose za SND. Najlepša hvala, gospa ministrica, gospa predsedujoča. Dostop do medicinskih pripomočkov, s tem se ukvarjamo tudi mi v parlamentu in naša skupina se s tem tudi ukvarja že kar nekaj časa. Eh, govora je bilo o suvalju preparatu za hepatitis C. Pred kratkim smo imeli tudi predstavitev v parlamentu v zvezi s tem, kar ste navedli tudi v eni izmed vaših prioritet, čezmejne zdravstvene storitve. Zanima me, ali nameravate v prihodnjih šestih mesecih kaj storiti v zvezi s tem, da bi pravni okvir, ki zdaj že je na voljo na ravni Evropske unije eh, in je že tudi na nacionalni ravni, ampak da bi zakonodajni okvir, ki ga imamo, da se bolje izkoristi in da se ga bolje pripravi. Mislim, da obstajajo še vedno velika neravnovesja, kar se tiče dostopa do različnih medicinskih pripomočkov. In to potrjujo tudi številne ankete, vprašalniki, ki so jih izvedli v bolnišnicah. 82 odstotkov zdravstvenega osebja pravi, da se pojavljajo pomankljivosti, da niso dovoljšne zaloge pri določenih medicinskih pripomočkih v bolnišnicah, zato se mi zdi, da obstaja potreba po tem. Morda lahko poveste kaj več o tem. To je ena izmed glavnih točk, glavnih prioritet naše poslanske skupine, da se ustrezno zagotovi dostop do medicinskih pripomočkov po vsej Evropi in da se to zagotovi na evropski ravni. Protimikrobna odpornost, to je še ena izmed, to je še eno izmed glavnih vprašanj. Seveda tudi glifozat tem bi se prav tako morali več ukvarjati na evropski ravni. V moji regiji, z moje regije se je okoljska ministrica lotila pisanja pisma eh, komisarju za zdravje, v katerem je naslovila prav glifozat. Gre za pesticid, ki, eh, katerega sladovi so bili najdeni v pitni vodi, pa tudi bakterije, ki so odporne na antibiotike, na, na površini vode so našli takšne bakterije, predvsem na območjih, kjer se odvija intenzivno kmetijstvo. Peter Lize je že naslovil vprašanje, da potrebujemo nove antibiotike, ker je protimikrobna odpornost vse večja. François Grostet je pristojna za ta svežen in v čim krajšem času vas bomo obvestili, kako je s tem, si pa bomo prav gotovo vzeli dovolj časa, da vse skupaj ustrezno obdelamo. Vesel sem tudi, da ste naslovili direktivo o medicinskih pripomočkih, na to smo čakali kar nekaj časa in upam, da bomo v prihodnih šestih mesecih deloma to lahko tudi že izvajali. Nekaj pa še moramo povedati v zvezi s tem, kar zadeva vseh 500 milijonov, 500 milijonov evropejcev. Vsak ima samo eno zdravje. In zdaj smo v tako kritični fazi v Evropski uniji, tudi zaradi pomankanja sredstev, zaradi primankljaja v proračunu, skoraj v vseh državah članicah, da bi bilo dobro razmisliti tudi o tem. In vesel sem, da ste omenili čezmejne zdravstvene storitve. To je treba natančno preučiti tu obstajajo še ogromne vrzeli, ogromno vr dela nas še čaka, naš otrok je še majhen, mora še zrasti. In veliko evropejcev mora dobiti možnost, da ponovno ozdravijo, morda si pri tem lahko pomagajo zdravstvenimi storitvami v drugih državah. In tu je treba omeniti tudi konkurenčnost, seveda, med različnimi načini poslovanja. Tako da sem vesel, da se boste lotili tudi tega. Strategija za alkohol, hvala Bogu, ste omenili tudi to. Vesel sem, da bomo spregovorili tudi o tem področju, kako ravnati s tem. Tu sem bil zelo razočaran nad ravnanjem komisije, ker so to tako birokratsko odrinili na stran in dobro bi bilo, če bi se svet zauzel za to področje in postal naš zaveznik, da skupaj lahko izvedemo pritisk na komisijo in se ustrezno pripravi nova strategija za alkohol. Zato se že veselim naslednjih mesecev in moram povedati, da ste v vaši predstavitvi našteli številna področja, ki se pokrivajo z našimi področji dela, nekaj pa jih kljub vsemu niste omenili tako, da se tudi že veselim vašega odgovora. Hvala. Najlepša hvala, gospod Pieka, zdaj kar. Šanci, šanovna pani minister, z dužim zainteresovanjem bi sluha. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospa ministrica. Z velikim zanimanjem sem prisluhnil v vaši predstavitvi, ki je bila zelo izčrpna, še zlasti kar zadeva prednostne naloge vašega predsedovanja eh, na tem področju. Po mojem pa je tu vseeno še nekaj manjkalo. Zadnji mesec smo na polskem namreč imeli 40 primirov hudih reakcij na nove psihotropne snovi poročilo iz leta 2005 v zvezi z novimi psihoaktivnimi snovmi na trgu pravi, da je situacija zelo eh, zapletena in da je treba najti nove rešitve. Septembra 2014 je komisija te rešitve pripravila na predlog Evropskega parlamenta in uh, v tem času so se tem ukvarjale štiri predsedujoče države in pogledal sem si malo statistične podatke. Predvsem sem želel razumeti, kakšne so dejansko grožnje in nevarnosti za mlade, ki posegajo po teh snoveh. Na Irskem je 25 odstotkov mladih poseglo po teh snoveh, 13 um, ehm, v Španiji in v Sloveniji, 12 v Franciji in v Združenem kraljestvu, na Poljskem samo 9 odstotkov, vendar 30 eh, zelo hudih primerov med njimi, eh, vključno s smrtnim. In zato bi vas želel vprašati, ali ste morda pozabili na to področje v okviru vašega programa za predsedovanje. Zelo pomembno je namreč, da predsedstvo nadaljuje s programom, ki. Eh, so se ga lotila že štiri prejšnja predsedstva, ne da bi sicer prišla do rezultata. E, sicer se s tem ukvarja horizontalna skupina za droge in e, zato pozivam tudi vas, gospa ministrica, da e, to vprašanje obravnavate resno. Še toliko bolj, ker smo v območju proste izmenjave blaga, torej proste trgovine. Eh, v katerem krožijo tudi take snovi. Eh, gre namreč za snovi, ki so sicer prepovedane, ampak nekatere vstopijo na trg tudi pod drugimi imeni, ki pa niso prepovedana. Zato je pomembno eh, to vprašanje obravnavati z vso resnostjo. Ne gre toliko za to, da bi morali razumeti, kako se je ta težava začela, ampak dojeti bi morali, kako jo rešiti. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Meissner za skupino liberalcev. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala, gospa ministrica Muč, za zelo celovito predstavitev, ki je bila tudi izjemno podrobna. Tule zadaj sem. Dobro, omenili ste veliko stvari, ki so zelo pomembne, vsega se ne bom lotila, o številnem so spregovorili že kolegi. Nekaj, česar pa niste omenili, oziroma kar ste omenili, se mi zdi izjemno pomembno, je demenca. Uh, Upam, da predvidevate določeno harmonizacijo na evropski ravni, oziroma tega bi se lahko lotili. Vsaj pa je treba negovati izmenjavo najboljših praks. Saj je to pri starajoči se družbi nekaj, kar zadeva vse države članice, številne družine in družinske člane. Zato se mi zdi izjemno pomembno in zelo sem bila vesela, da ste omenili tudi to. Uh, Omenila bi tudi sama čezmejne zdravstvene storitve. Napovedali ste, da bo prišlo tu do ponovnega pregleda. Vesela sem, da se boste ukvarjali tudi s tem in preučili, ali se je mobilnost pacijentov izboljšala, ali obstaja preveč obravnega bremena v zvezi s tem. Torej, kar nekaj stvari, pri katerih se že veselim in uh, si bom z veseljem ogledala, kako boste pri tem ravnali. Uh, Potem še GSO. Že včeraj smo govorili o tem in pravite, da je že bil predstavljen predlog komisije. No, v parlamentu žal nanj gledamo predvsej kritično, ker po našem mnenju ne rešuje nikakršnih težav. Glasovali sicer še nismo, razprave še potekajo, vendar pa se bomo k malu opredelili tudi v zvezi s tem vprašanjem. Še nekaj konkretnih vprašanj. Troje bi omenila. Najprej direktiva o medicinskih pripomočkih. Tu ste že povedali, da želite hitro napredovati z delom. Na to bomo nestrpno pričakovali, kar je povedal že Peter Lize. Omenili ste tudi, me pa zanima, ali menite, da bi lahko s tem tudi hitro končali, če se boste dela lotili jeseni. No, morda na to vprašanje sploh ne morete odgovoriti, ampak zares nestrpno pričakujemo, da svet doseže dogovor. Zato bi vas zares spodbudila, da se tega lotite čim prej, da čim, se čim prej tudi sestanemo ponovno na trialogu in s tem koristimo vsem pacijentom v Evropi. Pa še eno področje. Uh, ki bi ga želela omeniti in sicer inovacije povezane s pacijenti, pravzaprav vaša glavna tematika. To se mi zdi dobro in tu vam priterjujem. Seveda je pomembno, da se osredotočimo tudi na inovacije pri oskrbi zdravili. Zato je pomembno tudi to, da do, omogočimo enak dostop za vse proizvode vsem, vendar pa je to težko zagotoviti. Kot veste, imamo direktivo o transparentnosti v zvezi s postavljanjem cen Eh, ki pa jo je svet blokiral in ta predlog je zato komisija morala umakniti. Zato tu nismo mogli doseči napredka. Po mojem pa je treba nujno delati na tem. Pravite, da ste imeli izjemno dobro konferenco zdaj julija eh, in zanima me, ali boste to vključili tudi na zasedanje sveta 8. decembra. Zanima me, ali nameravate. Uh, Eh, delati tudi na tem področju oziroma predvidevate kakšne predloge. Zelo dobro bi bilo, če bi dosegli napredek tudi tu, ker je bil prejšnji predlog umaknjen, kot sem povedala. In še zadnje vprašanje, protimikrobna odpornost. Tudi o tem smo včeraj eh, podrobno razpravljali na naši razpravi. Torej, lahko, morali bi najprej razmisliti, kje se lahko antibiotiko uporablja manj, recimo pri preventivni medicini oziroma kje antibiotikov primankuje. Torej, še eno obstransko vprašanje se vam zdi, da bi se lahko pri tem koristno uporabila tudi homeopatija in ali boste tudi kaj takšnega, takšno področje upoštevali pri vašem delu. Hvala. E, hvala. E. Hvala, gospod predsednik, hvala, gospa ministrica Muč, da ste nas danes obiskali ter predstavili vaše prednostne naloge z vsemi temi temami, ki ste jih omenili, se lahko strinjamo, vse so pomembne, vsa ta vprašanja so pomembna. Nekaj, kar pa je meni izjemno pri srcu, eh, je težava bakterij mikrobov odpornih na antibiotike. Na leto se v Evropi 25 tisoč ljudi okuži s takšnimi bakterijami in zaradi njih tudi umre. Protimikrobna odpornost in bakterije ter mikrobi odporni proti antibiotikom so tako postali damoklejev meč za celotno človeško populacijo. Treba je nekaj storiti v zvezi s tem in razmisliti tudi, odkot pravzaprav sloh izvirajo takšni mikrobi in bakterije, ki so odporni na antibiotike. No, z uporabo številnih snovi v intenzivni živinoreji in v akvakulturi do takšnih težav pač pride in tudi profilaktična preventivna uporaba antibiotikov je zato deloma odgovorna. Vse več antibiotikov se letno predpisujejo takšne namene. Zato še eno vprašanje, ki bi ga postavil, kako bi preprečili takšno masovno uporabo antibiotikov, predvsem v preventivne namene, eh, predvsem v kmetijstvu ali zato obstaja kakšna zakonodajna podlaga. Drugič. Evropska unija uvaža vedno več mesnih proizvodov z Kitajske. 30 odstotkov v tem trenutku, 30 odstotkov zajčjega mesa, ki se ga konzumira v Evropski uniji, izvira iz Kitajske. Obstajajo pa razlogi, da lahko sumimo, kako, da se tam uporabljajo masovne količine antibiotikov pri vzreji mesa. No, Za konec bi dejal, da obstajajo velike zdravstvene težave zaradi načina živinoreje v Evropi. Zanima me, ali lahko upamo na to, lahko pričakujemo od luksemburškega predsedstva, da bo predstavilo ambiciozen pristop k temu, da se odpravijo tiste osnovne težave, osnovni razlogi, torej, da bi se zmanjševala zmanjševal obseg intenzivne živinoreje in bi se osredotočili na drugačne oblike živinoreje. Mislim, da bi se s tem tudi bistveno zmanjšale vse težave, s katerimi se soočamo pri protimikrobni odpornosti. Hvala lepa, gospod Turme za zelene. Uh, thank you, chair. Hvala, gospod predsednik. Dobro jutro, Lidija. Vesel sem, da se je luksemburško predsedstvo tega lotilo tako široma in obsežno. Bi pa povdaril naslednje. Čezmejne eh, pravice pacijentov. To je zelo pomembno. Ne, bo, ne čudi nas, eh, saj je Luksemburg ena izmed držav, ki te pravice obsežno uporablja. Eden izmed razlogov je ta, da si lahko Luksemburg pač privoči čemo, samo tolikšno število površin, kot si jih lahko, ker ni velika država. Veliko državljanov pa dela tudi izven države in potem raje doma, tam, kjer živijo, obiščejo eh, zdravstvene, izkoristijo zdravstvene storitve. Zanimiv, prav se mi zdi, da se pogajamo o tem, treba je tudi potegniti bilanco, se osredotočiti na pravice pacijentov vem pa, da je komisija se včasih malce igrala z liberalizacijo pacijentov v Evropi, se mi pa zdi to veliko po, po, prepomembna tema, da bi se s tem tako ravnalo. Potem še škandal, ki se je pojavil v zvezi z usadki. To so škandali, ki zares zadevajo državljane v Evropi. V tem primeru je to zadevalo ženske. Zanima me, ali bi luksemburško predsedstvo lahko končalo s tem dosjejem. E, veste, da če pride do škandala, potem se pojavi tudi politična volja, da se to odpravi in razreši, ampak če se čaka predolgo časa, potem na plan spet pridejo lobisti in e, tako rekoč požrejo vse dobro delo, ki je bilo upravljeno. Gentek, genska tehnologija. E, pozna, vemo, kaj je dejala komisija v zvezi s tem. Eh, in eh, komisar je dejal, da bi pri GSO uvedli demokratični postopek. Vendar pa s tem ni požel prevelikega uspeha v komisiji. V parlamentu bi to eh, tudi zavrnili, ampak težave še vedno ne bodo rešene. Vprašanje je, kaj lahko storimo skupaj mi kot parlament in vi kot luksemburško predsedstvo, da komisijo prisilimo k temu, pravzaprav Junkerja, tudi da končno opravijo delo. Saj potrebujemo demokratizacijo postopka odobritve GSO. Komisija tu ravna povsem nedemokratično. Približno 10 do 12 možnosti so navedli v svojem dokumentu, kako bi se tega lahko lotili, mi pa tega dokumenta sploh nismo prejeli. Mislim, da imamo tu skupen interes, mi kot parlament in vi kot predstavniki vlad. Ne moremo dopustiti, da komisija nekaj obljubi, 10 do 12 možnosti potem preigrava eh, oziroma preučuje interno, mi pa o tem ne izvemo nič. In potem še nekaj, eden izmed največjih zdravstvenih problemov v Evropi je, kot so omenili že drugi, protimikrobna odpornost. Zdaj imamo možnost, da tudi pri direktivi o veterinarskih zdravilih poskrbimo za to, da se rezerve antibiotikov, konč, da rezerve antibiotikov končno izginejo iz živinoreje. Če si ogledate številke, je to ena izmed najpomembnejših zadev, ki se je zdaj lahko lotimo v Evropi in s katero bi se zares želeli ukvarjati tudi mi kot parlament in kar gotovo želite upraviti tudi vi kot predstavniki držav. Predvsem obrati prašičje reje. Tam se antibiotiki uporabljajo masovno in to predstavlja velik problem, vel, veliko nevarnost za zdravje ljudi. Hvala. Thank you very much. And now Mr. Pedic. Hvala lepa, gospod Pedičini. Grazie, presidente, benvenuto, ministr. Hvala, predsednik. Dobrodošli, ministrica, in hvala za vašo prisotnost. Prisluhnil sem vaši predstavitvi in imel bi v bistvu veliko vprašanj, ampak nekoliko se bom osredotočil na vprašanje, ki ste ga izpostavili in sicer um, personalizirana medicina, torej Sam sem bil udeležen pri tem postopku, ki vse bolj napeljuje k tovrstni medicini. In čeprav se s cilji seveda strinjamo in čeprav sem tudi sam spremljal ta znanstveni razvoj eh, na posameznika usmirjene medicine, eh, Mi je pa jasno, da je mm, ta postopek dober predvsem za farmacevtske družbe in za proizvajalce medicinskih eh, proizvodov. Takšna medicina namreč pogosto prispeva tudi k večjemu uspehu in povečanju določenih storitev, ki pa niso z znanstvenega vidika upravičene, seboj pa prinašajo visoke izdatke, še zlasti na strani javnega zdravstva in e, ta sredstva končajo v žepih farmacevtskih družb oziroma e, proizvajalk medicinskih pripomočkov. Zato se sprašujem, katere ukrepe nameravate sprijeti za to, da bi preprečili, da bi se to uh, um, povečevanje tovrstnih storitev dejansko uporabljalo za namen izboljšanja zdravstvenih storitev, ne da bi prispevalo k neuzdržnosti zdravstvenega sistema. Še nekaj, Luksemburško predsedstvo je omenilo tudi izboljšanje zaščite evropskih državljanov v primeru jedrskih nesreč oziroma uh, nesreč, ki bi se lahko zgodile zaradi slabega ravnanja z jedrskimi odpadki in izpusti. In sprašujem se, katere ukrepe nameravate sprijeti napram tistim državam članicam, ki ne bodo sprijele potrebnih varnostnih ukrepov in to še zlasti zaradi korupcije. Žal moram tu podati primer Italije, ki še vedno nima nacionalnega programa. Je pa kljub temu začela z izvajanjem nacionalnega programa eh, Eh, predelave jedrskih obratov in eh, razpisi v zvezi s tem so bili v glavnem politične narave, niso pa temeljili na znanju in drugih kriterijih. Tukaj govorimo o zdravju, In nažalost imajo politični in gospodarski ukrepi, kakršne sem izpostavil, vpliv tudi na področje javnega zdravja in zanima me, kaj nameravate storiti, da bi to v nadaljne lahko preprečili. Dornano. Hvala lepa še gospa Dornano v prvem krogu zadnja. Merci, monsieur le président, madame le ministre. Je vous remercie pour votre exposé. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa ministrica, hvala za vašo predstavitev. Želela pa bi se dotakniti dveh točk, ki ju ni v vaših predlogih, ki se mi pa zdita zelo pomembni. In sicer eh, so to endokrini motivci, ki predstavljajo zelo velik problem, eh, s katerim se soočamo. In drugi pa zadeva glifosat in še drugi herbicid, ki jih je. Mednarodna zdravstvena organizacija eh, lani, mar, eh, letos marca eh, vključila v seznam proizvodov, ki so rakotvorni in nevarni za človeka. Glifosat je eden eh, od pesticidov, ki jih eh, tako kmetje kot posamezniki najbolj množično uporabljajo. In zato vas prosim, gospa ministrica, da Luksemburško ministrstvo ta dosje resno obravnava in to zaradi interesa za naše državljane. Eh, zanima me tudi, kakšno je vaše stališče glede endokrinih motivcev. Druga točka, nanomaterijali, naložbe na eh, tem področju eksponenčno naraščajo. Eh, po drugi strani pa sredstva za raziskovanje nevarnosti nanotehnologij upadajo in so res nizka. Zato Eh, se sprašujemo, ali so ti znanstveni postopki naravnani tako, da gredo v korist velikih industrijskih skupin in eh, tudi tako, da bi se lahko nanoproizvodi uporabljali v bistvu brez omejitev. Po drugi strani pa vemo, da eh, ti proizvodi prinašajo tudi nevarnosti tako skozi materijale, skozi oblačila, kot eh, če se zaužijejo. Nanomaterijali so prisotni vsakodnevno povsod in mislim, da moramo naše državljane obvestiti o tem po eni strani, po drugi strani pa jih tudi zaščititi in moramo imeti za to na voljo vse informacije v družbi, kakršno imamo, ki je vse bolj tehnološko razvita, je vse težje slediti proizvodom in um, uh, sestavinam. Uh, In zato me zanima, gospa ministrica, ali nameravate predvideti jasno označevanje prisotnosti nanomaterjalov na proizvodih, tako da bodo naši državljani se tem seznanjeni? In ali nameravate zagnati znanstvene raziskave za to, da bomo eh, res prišli do dna nevarnostim in tveganjem, ki jih s seboj prinaša nanoznanost? Eh. Hvala lepa. Zdaj pa lahko začnemo še z odgovori. Draga ministrica, beseda je vaša. Merci, et je Hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se tudi za ta izredno zanimiva vprašanja, ki ste mi jih postavili. Številni ste izpostavili medicinske pripomočke, to lahko razumem, saj gre za dosije, ki um, visi že predolgo let in uh, si vsi želimo, da bi z delom na tem področju lahko končali. Slišala sem gospoda Lizeja, Groteja, pa tudi gospod Meissner med drugimi v zvezi s tem. In uh, čutim, da si želite nekoliko boljšo razlago o tem, kaj nameravamo uh, delati eh, na tem dosjeju in kakšna je predvidena časovnica. Povedala sem vam že, da delne splošne smernice že imamo te smernice so splošne, to je bilo že povedano in manjka nam še nekaj eh, bolj natančnih podrobnosti v vodnih izjavah in v tehničnih specifikacijah in to seveda nameravamo dopolniti. Tako da bomo imeli popolno splošno popolne splošne smernice, ki bi jih lahko svet jeseni sprijel. To je naš cilj. In zato želimo dobiti tudi formalen mandat za to, da bi septembra in oktobra lahko začeli s pogajanji z Evropskim parlamentom. Tako smo si to zamislili. Eh, na to Ste se oglasili tudi v zvezi z določenimi elementi kompromisa, o katerih uh, smo se že pogajali. Še zlasti gospod Lize sprašuje o, o um, spremljanju. Res je, da so mnenja v svetu razhajajoča v zvezi s tem, niso pa protislovna. In to je najpomembnejše kompromis, ki je bil dosežen, je kompromis, ki spoštuje interes pacijentov in mislim, da se s tem gotovo strinja večina poslancev. Zato sem kar optimistična in prepričana, da bomo skupaj našli um, skupen jezik v zvezi s tem skrutinijem. No, potem, eh, kar zadeva besedilo, eh, razprave o uvodnih izjavah so se začele 6. julija v delovni skupini sveta pod našim predsedstvom. Ravno te eh, Mm, uvodne izjave bomo obravnavali še s predstavniki držav članic 22. julija in eh, od 23. julija naprej bomo obravnavali tudi tehnična neskladja. Eh, skušamo preprečiti, da bi šli prehitro na počitnice. Ko se bomo pa vrnili 8. septembra, eh, nameravamo dokončno oblikovati ta tehnična neskladja, tako da bi 15. septembra že imeli na voljo prečiščeno besedilo v delovni skupini sveta in sicer v zvezi z obema dosjejema, eh, medicinski pripomočki in medicinski pripomočki in vitro. Na to eh, do 5. oktobra nameravamo pripraviti eh, te splošne smernice in seveda vas bomo v vsem tem času sproti obveščali o tem, kako delo na tem dosjeju poteka. Prvi sestanek uh, s predstavnik parlamenta je predviden že za danes popovdne. Tako da dejansko je naš cilj ta, da bi spogajanji končali pred um, ehm, ministerskim svetom, ki bo v začetku decembra. Uh, Seveda moramo sodelovati in delati skupaj. V parlamentu bomo tudi predlagali tri trialoge eh, in sicer v začetku oktobra, eh, proti, v drugi polovici novembra in v začetku decembra, kjer bomo obravnavali tudi politična vprašanja. Eh, hkrati pa bodo potekali tudi tehnični sestanki, torej vse čas pogajanj. Eh, to je dejansko eden glavnih dosjejev, eh, s katerimi se bo ukvarjalo luksemburško predsedstvo. Zdaj pa, kar zadeva eh, protimikrobno odpornost. Številni govorniki, še zlasti gospod Grote, pa tudi gospa Meissner, gospod Ek, eh, in gospod Turmes so poudarili pomen tega dosjeja, ki je zelo pomemben tudi za nas. Dobro veste, da gre za zelo hud problem in tu smo zauzeli eh, pristop One Health Approach, ki predvideva okrepljeno sodelovanje med različnimi med sektorjem za um, zdravje ljudi in sektorjem za zdravje živali. To sodelovanje spodbujamo. Zelo pomemben input v tem smislu smo dobili se strani danskih kolegov že iz časa njihovega predsedovanja leta 2012, tako da je skrajni čas, da tukaj naredimo kakšen korak naprej. Uh, akcijski načrt se bo zaključil leta 2016 in zato moramo paziti, da bodo na tem področju, ki je tudi za luksemburško predsedovanje prednostno, eh, projekti potekali na zadovoljiv način in da se bo to področje razvijalo tudi po obdobju 2016. Imamo pa seveda tudi eh, sodelovanje na evropski ravni na področju protimikrobne odgovor, odpornosti po letu 2016. To je bistvenega pomena za nas. In zelo pomembno je to, In eh, no, da vam podam še podatke na vprašanje, saj vas je točno zanimalo, kako nameravamo v okviru predsedovanja postopati. Torej, to temo nameravamo obravnavati na različne načine. Tudi konferenca bo organizirana in sicer se strani veterinarjev. Ravno kar sem prijela v Bilo, ki ga morda že poznate. Gre za mednarodno konferenco Ehm, namenjeno možnostim za boj proti protimikrobni eh, odpornosti, eh, ki bo konec oktobra in 23. oktobra. Eh, Na to pa tudi Task Force Evropska unija ZDA, ehm, ki jo bo organizirala komisija z naslovom Let's keep the antibiotics effective in dva sestanka sta na to temo predvidena meseca oktobra. To pomeni, da je ta tema izredno pomembna za naše predsedovanje. Na ravni sveta pa bo to tudi tema nizozemskega predsedovanja, s katerim smo že začeli razprave v zvezi s tem eh, in jih prosili za podporo ehm, dogodkom in delovanju, ki ga bomo zastavili na to temo v okviru našega predsedovanja. No, nekaj vprašanj je bilo postavljenih tudi v zvezi z drugim zakonodajnim dosjejem, ki ga imamo na mizi in sicer predlog uredbe v zvezi z veterinarskimi zdravili. Eh, dobro sem razumela vaše sporočilo. Eh, od nas pričakujete, da bi na tem področju šli čim dlje in da bi čim bolj napredovali. Seveda bomo pri tem upoštevali tudi glasovanje, eh, ki bo potekalo v parlamentu septembra meseca. Po mojem mnenju gre tukaj za izredno pomemben dosje. Pregled eh, zakonodaje namreč eh, uh, teži k temu, da bi omilili upravno breme, spodbudili konkurenčnost in inovacije ter uh, poenostavili zadeve, predvsem pa, in to je bistvenega pomena, da bi prispevali k okrepljeni varnosti in zaščiti uh, potrošnikov. Uh, Tukaj se nameravamo osredotočiti tudi na proizvajalce in uh, distributerje. Uh, uporabili bomo zbirko podatkov, ki jo v ta namen daje na voljo Evropska komisija in pripravili bomo tudi predlog za nadomestila eh, za področje veterinarskih zdravil, verjetno proti koncu našega predsedovanja ne bomo pa mogli začeti z analizo samega eh, zakonodajnega predloga. To bi bilo iluzorno pričakovati, zato moram to kar naravnost povedati. Zdaj pa kloniranje. Več vprašanj je bilo postavljenih v zvezi s tem. Gospod Lize, pa tudi drugi so jih postavili. Luksemburško predsedstvo namerava začeti s proučevanjem predlogov sprememb parlamenta z tehničnega vidika. Vem, da vi trenutno proučujete predloge in veliko razpravljate tudi o pravni podlagi kar je tesno povezano z izbiro komisije. Tako da mm, gotovo je ta trenutek eh, v razpravi ključnega pomena. Eh, tukaj gre za vprašanje označevanja proizvodov, ki se pridobivajo iz potomcev kloniranih živali, pri čemer je treba vedeti, ali bomo pripravili za to področje specifične ukrepe. Kar zadeva sproščanje na trg za proizvode, ki izhajajo iz potomcev kloniranih živali, torej eh, razprave potekajo in mi jih eh, pozorno spremljamo. Seveda bomo tudi proučili predloge sprememb, ki jih bo predstavil parlament dostop do zdravil in vprašanje v zvezi s ceno zdravil. To so vprašanja, ki zadevajo predvsem eh, inovativna zdravila, pa tudi izmenjavo informacij o njih. Številni govorniki ste postavili to vprašanje. No, eh, v nadaljevanju po sprejetih sklepih sveta si mi kot novo predsedstvo nameravamo prizadevati za sodelovanje s prihodnjimi predsedstvi, torej za nizozemsko eh, in Malto, zato da bi tudi znotraj skupine za javno zdravje, ki se je včeraj sestala. In sprejela eh, nek skupen celovit pristop, eh, nadaljevati na tej podlagi. Strinjam se, da napredek ki je bil dosežen v svetu, ni dovolj velik. Tudi vem, da so bile nekatere države članice povsem nasprotne besedilu, ki je bilo pred, predlagano. Ampak uh, ja, na tem področju dejansko vsi potrebujemo več preglednosti. Še zlasti glede odločitev o tarifah eh, v državah članicah, o povračilih plačil, pa tudi o določitvi cen eh, s strani industrije, če želimo prispevati k znižanju cen. Naj spomnim, da eh, je določanje tarif za povračilo iz dodatkov v izključni pristojnosti držav članic, ampak po mojem mnenju je edini način, če želimo tukaj doseči korak naprej, prostovoljna izmenjava informacij o različnih modelih, eh, ki so jih na tem področju sprijele države članice, pa tudi eh, glede deleža, ki ga ima pri tem industrija. Brez tega ne bomo mogli doseči rezultatov. Zdaj pa k alkoholu nameravamo predstaviti osnutek sklepov sveta o strategiji, ki naj bi se sprijela za, tem, za to področje. Pričakujemo nestrpno tudi poročilo komisije o označevanju hranilnih vrednosti ehm, in vsebnosti alkoholnih pijač. Po mojem mnenju gre tukaj za več vidikov, ki jih je treba skupaj osvetliti, zdravstveni, socialni, ekonomski in drugi vidiki zlorabe alkohola se povezujejo. Zato potrebujemo čezmejno sodelovanje tudi na tem področju. Eh, tudi kar se tiče oglaševanja in internetne prodaje, je um, treba stvari natančneje osvetliti, še zlasti kar se tiče mladih in njihovega uh, poseganja po alkoholu. Gospod Pješka je tudi omenil to, uh, politiko za področje alkohola, izpostavil pa je tudi problematiko novih psihotropnih snovi, še zlasti v povezavi s politiko za droge. Dejansko je horizontalna eh, skupina za droge znotraj odbora za pravosodje, ki se s tem ukvarja, ampak ja, imate prav. Tudi tukaj um, se pojavljajo vprašanja povezana z javnim zdravjem in za me je to vprašanje, ki ga je treba obravnavati v povezavi z vsemi eh, razpravami o zdravem življenskem slogu. Sama tema, ki ste jo izpostavili, pa vendarle ne spada v pristojnost tega odbora, pa tudi v mojo pristojnost ne. Kot ministrica za zdravje. Eh, nisem odgovorna za to področje, sem pa seveda stalno v stiku tudi z ministrom za pravosodje, tako da lahko skupaj osvetlimo različne vidike te problematike, zlasti tam, kjer se povezuje z javnim zdravjem. Zadovoljna sem tudi s pozitivnimi odzivi na uh, vprašanje demence. Razmišljanja gospe Majsner lahko sprem, so, so pravilna, seveda imate prav, zelo težko bi bilo tukaj uskladiti različne politike za obravnavo problema demence v Evropski uniji. Pomembno je vzpostaviti čezmejna sodelovanja, to je res. Vendar pa je demenca tema, ki je izredno pomembna, predvsem za ozaveščanje na evropski ravni. To je veliki ziv za javno zdravje, eh, veliki ziv za države članice, ki morajo ta izziv dojeti, veliki ziv tudi za osebe, ki eh, jih to vrstne bolezni prizadenejo, pa tudi za njihove družinske člane. Zato moramo nadaljevati s eh, politiko eh, splošnega usklajevanja na evropski ravni in na nacionalni ravni. Strinjam se z vsemi zamislimi, ki ste jih predstavili v zvezi s tem. Zdaj pa gensko spremenjeni organizmi. Eh, tudi sama sem bila poslanka v Luksemburškem parlamentu 25 let in zato dobro vem, kolikšen je interes nacionalnih parlamentov, pa tudi Evropskega parlamenta, v zvezi z gensko spremenjenimi organizmi. E, dobro se zavedam, da ta dosje ne zadeva samo področja e, zdravja, torej niso samo ministri za zdravje tisti, ki so za to odgovorni, temveč tudi ministri za okolje in ministri za kmetijstvo. Poudarili ste namreč, da je pomembno razpravljati o tej temi tudi v povezavi z različnimi kmetijskimi politikami, živinorejo, ehm, ukrepi za preprečevanje, eh, kar je spostavil gospod Ek in tako naprej. Torej, ja, predlog komisije imamo, to smo tudi slišali na javni predstavitvi, torej nekaj je bilo storjeno. Ugotavljam pa, da so kritike, ki jih oblikuje Evropski parlament in še zlasti vaš odbor, precej podobne tistim kritikam, ki prihajajo iz vrst nacionalnih parlamentov in nacionalnih ministrov. E, razumela sem tudi, da imate namen ta predlog zavrniti. Questo. Draga gospa ministrica, žal vas moram prositi, da zaključite z vašimi odgovori za ta krok, ker nas čaka še drugi krok vprašanj. No, vsekakor um, naša stališča so zelo blizu vašim priporočilom in nameravamo delati na tem področju. Gospa Grosted, veliko vprašanj imam za vas, gospa ministrica. Prvič. Personalizirana medicina je naša prihodnost. Mislim, da bo to omogočilo, da bomo našli načine zdravljenja za pacijente, kakršnih danes še nimamo oziroma ki jih danes še ne znamo zdraviti. Potem treba je tudi um, okrepiti e-zdravje, kar je trenutno zablokirano na strani držav članic pomembna je tudi direktiva o čezmejni zdravstveni oskrbi. Sama sem bila poročevalka za to direktivo, borila sem se za to, da bi bila sprejeta. Veliko težav eh, je bilo pri prenašanju te direktive, tudi njena uporaba ni enostavna in rekli ste, da je treba to pregledati, ampak predvsem je pa treba delati napram državam članicam, zato da bodo bolj operativno pristopile k temu. Drugič. Ta vaša volja, da se osredotočite na pacijenta in na inovacije. En ukrep je tu možen in sicer usklajevanje in centralizacija analiz, eh, analize stroškov in učinka novih zdravil, ki se opravljajo na eh, zelo individualno v posameznih državah članicah. Vem, da se komisija strinja s tem, da bi se to spremenilo. Ta reforma pa eh, potrebuje eh, voljo na strani držav članic in zanima me vaše mnenje. Tretjič, eh, sem tudi predsednica Evropskega združenja za boj proti Alzheimerjevi bolezni. Eh, zadovoljna sem, da je demenca med vašimi prednostnimi nalogami, ampak eh, nacionalni načrti na področju Alzheimerjeve bolezni so zelo različni in zanima me, kaj nameravate storiti na tem področju. In ne nazadnje, eh, pravila za veterinarska zdravila. Tudi na za to področje sem jaz poročevalka. Vsi se strinjamo v parlamentu, da se je treba boriti proti, eh, proti mikrobni odpornosti. Zato je treba preprečiti profilaktično uporabo eh, antibiotikov in treba je tudi uh, jasno predpisati pravila za internetno prodajo antibiotikov in tudi vseh drugih veterinarskih zdravil. Želim slišati vaše mnenje v zvezi s tem. In na koncu, tudi jaz sem želela izpostaviti vprašanje endokrinih motilcev. Komisija uh, to področje bremza, kolikor le more. Uh, in dobro bi bilo, če bi svet um, bolj dejavno nastopil za to, da bi razmišljanje na tem področju uh, vendarle šlo nekoliko dlje. Hvala. Hvala, gospod Prnjo. Uh, eh, gospa ministrica, draga kolegica. Eh, rad bi se dotaknil protokola Mednarodne zdravstvene organizacije o nedovoljeni rabi tobaka. V parlamentu imamo tudi eh, neformalno delovno skupino, eh, ki deluje proti utikanju tobačne industrije. V to so vključeni člani vseh političnih skupin, vseh narodnosti, pa tudi predstavniki proti tobačnih skupin. Filozofija naše skupine je, da bi se ustvarila nova protitobačna politika, katere um, ciljno delovanje bi bilo usmerjeno na tobačno industrijo in v našem odboru se zauzemamo za e, sprejetje tega protokola Mednarodne zdravstvene organizacije. Trenutno e, ga je podpisalo le 58 držav sveta. V Evropski uniji 20. decembra 2013 in samo 28 Samo osem držav članic je od takrat eh, ta protokol ratificiralo. In uh, glede na to, da boste vi sedaj predsedovali, me zanima, če bo tudi Luksemburg v teh šestih mesecih podpisal ta protokol. In zato vas sprašujem, kaj nameravate v teh šestih mesecih storiti, zato da boste omogočili ne le to, da bo Evropska unija ratificirala ta sporazum oziroma ta protokol, ampak da boste omogočili tudi eh, neko proaktivno delovanje napram tistim državam članicam, ki niso ne podpisali, ne ratificirali tega protokola. Na to pa še označevanje izvora mesa. Dobro veste, da smo 11. aprila letos um, sprejeli um, mnenje o obveznem označevanju izvora mesa v predelanih proizvodih. Evropski komisar car nam je žal povedal, da eh, v zvezi s tem ne predvidevajo sprejemati kakršnega koli novega zakonodajnega predloga na evropski ravni in zanima me, ali lahko vi kot predsedujoči spodbudite delovanje na tem področju. In na zadnje, glede na to, da nameravate organizirati jeseni konferenco o eboli, naj vam povem, da sem bil v prejšnjem sklicu poročevalec v zvezi z resolucijo o čezmejnem zdravstvenem ukrepanju in zato pozdravljam, aha, torej eh, šlo je za resolucijo o um, hudih čezmejnih grožnjah za zdravje in zato um, pozdravljam to konferenco, ki jo nameravate organizirati, saj uh, je bilo naše prizadevanje za boj proti eboli in njen vnos na evropsko ozemlje izredno um, močan. Hvala lepa, gospa ministrica, za vsa vaša pojasnila. Sama sem želela postaviti vprašanje v zvezi z mesom iz kloniranih živali v parlamentu. Še naprej razpravljamo o tem in želela bi vas vprašati, ali namerava svet eh, kaj storiti v zvezi s tem, ali namerava ostati tam, kjer je. Ker mislim, eh, da ne bi bilo dobro, da ostanemo na mrtvi točki, tako kot se je to že zgodilo. Poleg tega bi vas želela vprašati, ali je komisija komisija ali namerava komisija sprejeti kakšno zakonodajno pobudo v zvezi z e-zdravjem, kar je spostavila že gospa Grostet. In ali se namerava kaj storiti na področju pravnih eh, in upravnih sistemov eh, za to, da bi omogočili prenos eh, pristojnosti na področju zdravja. Mm, v naši državi, naprimer, je to v pristojnosti avtonomnih skupnosti in zato je mm, čezmejna zdravstvena oskrba bistvenega pomena. Ravno tako eh, je mobilnost na področju zdravja izredno pomembna, ampak potrebujemo več pravil za to. Torej, problem ni samo v tem, katere storitve se lahko plača, ampak v tem, kako upravljati v celoti s tem področjem. To so moja vprašanja in hvala lepa. Hvala lepa, gospa Borzan. Hvala, gospod predsednik. Hvala, eh, spoštovana gospa ministrica. Vesela sem, da ste danes tu z nami. Na začetku bi eh, povedala, da sem zelo zadovoljna s, z vašim zelo ambicioznim načrtom, ki ste ga predstavili. Zadovoljna sem tudi eh, z vašim predlogom za strategijo o alkoholu eh, in podpiram to, da se kaj stori, saj se na tem področju zaenkrat ne dogaja nič. Kar se tiče medicinskih pripomočkov in vitro kot poročevalka v senci, eh, Eh, upam, da bomo dosegli hiter napredek pri tej uredbi. Pokomentirati pa sem želela naslednje. Vsi vemo, da je eh, javno zdravje oziroma zdravstveni sistem v pristojnosti, v izključni pristojnosti držav članic. Vsaka država se lahko odloči, da zdravstveni sistem organizira, kot se ji zdi najbolje. Vendar pa se v praksi kaže, da številni vidiki zdravstva pravzaprav presegajo meje držav članic zato je treba določene stvari reševati eh, skupno. Direktiva o tobaku je, je dober primer tega, da se določene zadeve lahko rešijo skupno, s sodelovanjem. Zato me zanima, kakšno je vaše mnenje o naslednjem. Komisar Andrew Kajtis je namreč pred nedavnim povedal, da če bi prišlo do spremembe pogodbe delovanja, o delovanju Evropski uniji, bi se zdravstvo. Eh, Eh, uvrstilo med deljene pristojnosti. Torej, da bi se več, eh, več zdravstvenih vidikov moralo reševati tudi na evropski ravni. Kaj mislite o tem? Hvala lepa in še zadnje vprašanje, gospa Hevi. Sì, grazie Presidente. Signora... Hvala, predsednik, gospa ministrica. Sama bi želela postaviti vprašanje, ki je že bilo postavljeno, vendar pa še nismo dobili odgovora na nj in sicer zadeva glifosat. E, najbolj uporabljeno herbicidno učinkovino. Odkar je Jark marca oznanil, da je eh, ta učinkovina najverjetneje rakotvorna. Zdaj pa pričakujemo poročilo v zvezi s tem, verjetno ga bomo dobili še ta mesec, poleg tega, da imamo že kar precej tudi znanstvenih dokazov za to, da je eh, ta eh, snov zelo škodljiva tako za zdravje kot za okolje. Predvsem Eh, govorim tukaj o zelo zaskrbljujočih količinah eh, te učinkovine, ki jo najdemo v urinu in v materinem mleku. Gre torej za eh, zadevo, ki jo moramo rešiti. Nekatere države so že prepovedale uporabo glifosata, druge nameravajo to še storiti in zato vas sprašujem ali nameravate kot predsedujoči v tem semestru kaj storiti na evropski ravni in ali nameravate tudi pritisniti na kmetijske ministre, da bi eh, to področje bolj resno in hitro obravnavali. Še nekaj, v zadnjem tednu smo dobili eh, peticije v zvezi s talidomidom. domidom ki je od, v 50-ih letih eh, povzročil eh, veliko žrtev oziroma eh, šk ogromno škodljivih posledic v življenju oseb, ki so bile temu podvržene. Marsi katere niso dobile nobenih oškodnin, marsi katere nadobivajo, nimajo niti priznane invalidnosti in invalidnine glede na to, eh, v kakšnem stanju živijo. Uh, in uh, zato zdaj skušajo na ta, s tem soft power načinom vplivati na naše delovanje in zanima me, ali nameravate vi kot predsedujoči svetu obravnavati tudi to vprašanje farmacevske tragedije, ki smo jo bili priča v zadnjih desetletjih. Hvala lepa, zdaj pa besedo ponovno dobi ministrica Muž. Pi, če jaz se je, po... Pet minut, če sem prav razumela. Uh, najprej vprašanje glede personalizirane medicine. zaenkrat pač ne moram vedeti, kakšni sklepi bodo sprejeti na decembrskem svetu v zvezi s tem. Ampak to, kar mi je pomembno, meni in vam, je to, da te inovativne prakse vključimo v prakso v bolnišnicah. Um, prosili ste me za praktične primere v zvezi z izzivi, s katerimi se soočamo. Naprimer, ocena učinkovitost in varnosti, ki ni trenutno prikrojena trenutnimi, trenutni oskrbi in v bolnicah, ki se preveč kompleksna, nimamo dovolj učinkovite izrabe podatkov, ki jih imamo v biobankah podatkov in uporaba podatkov, ki se zna pomnožiti. Torej, mi želimo preprosto nadaljevati z delom, ki, bili, z, na, z delom, ki je bilo upravljeno pod uh, italijanskim predsedstvom in se sprejeli sklepe. Uh, nizozemsko predsedstvo pa se bo prav tako osredotočilo na inovativna zdravila pod svojim mandatom. Tako da imamo mm, neke vrste zagotovilo, da bomo imeli dolgoročno agendo. Um, endokrini motilci, tu se strinjam z vami, da je nujno, da se opredeli kriterije, ki morajo veljati za endokrine motilce. Ocena očinkov naj bi bila zaključena do srede leta 2016, glede glifozata pa zaenkrat še čakamo poročila Svetovne zdravstvene organizacije in na ponovno oceno EFSE, ki bo ocenila tveganje glifozata. Potem pa nanomaterial v novih živilih. E, zadovoljni smo z rezultatom glasovanja meseca junija. To glasovanje mislim, da je bilo zelo močno sporočilo. Zdaj bomo lahko spostavili modern pravni okvir in zagotovili visoko varnost novih živil. Dobro, predlagam pač, da upoštevate to dejstvo tudi, ko glasujete o tem in mi kot predsedstvo nameravamo delati na tem. Temo zdržovanjem živil. To ste omenili že na prvem krogu vprašanj. Decembra 2013 in maja 2015 je komisija pripravila poročila glede izvedljivosti obveznih navedb države nadzora, eh, države izvora in eh, porekla živil, tudi za meso, ki se uporablja kot sestavina, potem eh, mleko, tip mesa, tudi druge vrste mesa, tudi perutnina, svinina in podobno. Potem tudi se to nanašalo na nepredelane proizvode in na sestavine, ki predstavljajo več kot 50 odstotkov eh, nekega živila. Dobili smo tudi rezultate študij, ki so bili izvedeni v zvezi s tem in te študije so pokazale, da, je, da bi bilo obvezno navajanje izvora izjemno drago. Komisija potem ni predlagala nobenega zagledanega predloga po sprejetju tega poročila. To verjetno ni dobro, ampak kot veste, je marca se svet pogovoril o poročilu, ki je bilo sprejeto v zvezi z obvezno, z obveznim navajanjem izvora mesa in države članice so imeli izjemno deljena mnenja glede to vrstnega obveznega označevanja izvora mesa. Komisija je pred parimi tedni uh, predstavila sporočila, ki izhajajo z tega poročila v zvezi s označevanjem meza in reakcije so bile izjemno deljene v zvezi s tem pač, da ja, moramo državljane obveščati, a se hkrati izogniti dodatnim stroškom. Torej ja, to vrstno označevanje je možno, ukolikor ni zavajujoče. Hvala. Thank you very much. Now we can uh, close here the point and we Dobro, hvala. Končali bomo s to točko. Najlepša hvala ministrica Muš za to izjemno zanimivo razpravo. Hvala vam za vašo prisotnost. Mi pa bomo nadaljevali s stankom. very interesting. Yes. We <laughs> Dear colleagues, we have uh, another point in our agenda. Mhm, dragi colleghi, c'è una tosca, ma non devo nemmeno. Gre za poročilo o novom mednarodnem podnebnem sporozumu v Parizu. Poročevalec je naš kolega Žil Parnjo. 230 predlogov spremenj smo dobili. In predem začnemo, in predem dam besedo gospodu Panjojo, bi želel vse prositi, vse tiste, ki želite oditi iz dvorane, da to storite hitro in potiho. Besedo pa dajem Žilu Panjonu za to, da pokomentira predloge sprememb. Chine. Merci, merci beaucoup, euh, Président. Euh, à l'occasion euh, d'un premier débat que nous avons eu. Hvala, gospod predsednik. Prvi smo se o tej temi pogovorili 16. junija tu na odboru za okolje in takrat sem že predstavil glavne točke poročila o COP21 in takrat smo si tudi pribeležili prve odzive. odzive. Po tej razpravi ste vsi imeli priložnost, da predlagate predloge sprememb v zvezi s tem predlogom. 17. junija smo dobili tam okoli 230 amendmajev, 72 jih je poslala skupina socialistov, 40 ELS, 22 EKR, 18 zeleni, 17 eh, amendmajev neodvisnih poslancih in potem 14 FDD in 12 GUE. Poročilo, ki sem ga sestavil, ima samo 8000 znakov. To je izjemno malo prostora, zato da obravnavamo tako zelo pomembno vprašanje, kot je boj proti opodnebnim spremembam. Zato sem tudi sam predlagal 34 predlogov sprememb skupaj s kolegi iz skupine SD, zato da bi lahko bolj podrobno govorili o določenih temah. Ti predlogi se nanašajo na boj proti deforestaciji, potem drugo Eh, potrejevanje protokola iz, Doe, iz Dohe, potem agenda za sporazum v Parizu, zato da bi pokazali, v kakšni meri je. V kakšni meri so vlade in nevladne organizacije angažirani za to, da, se, da izvedemo prehod na nizkooglično gospodarstvo. Komisija je predlagala tudi reformo sistema ETS, to smo obravnavali včeraj skupaj s komisarjem, in pa zasebne inicijative za to, da bi um, okrepili boj proti podnebnim spremembam. Vse to je omenjeno v poročilu, danes so te razprave, pa boste vsi lahko predstavili svoje predloge sprememb. Najlepša hvala tudi poročevalcem v Senci in samostalim članom odbora za okolje za vse predloge sprememb. No, že zdaj pa lahko povem, da večina predlogov sprememb bogati to poročilo, ki, ga, ki sem ga sestavil. Naša stališča so izjemno blizu. Pripričan sem torej, da nam bo hitro uspelo doseči kompromis glede različnih točk. Par zadev sicer imamo v tem poročilu, ki bi želel omeniti, ampak morda v drugem krogu te razprave predlagam, da damo besedo kar kolegom in pa poročevalcem v senci, ki bodo predstavili svoje predloge spremembe. Najlepša hvala. Začeli bomo z gospodom Florenom za ELS. Ja, <clears throat> vielen Dank. Ich möchte vorweg sagen, dass die Debatte um, um Paris in diesem Jahr. Ja, najlepša hvala. Takoj ne povem, da bo razprava v Parizu verjetno izjemno učinkovita, dobro organizirana. Čestitati bi želel poročevalcu mislim, da ste jasno pokazali, kako ambiciozni ste, kar je izjemno dobro. Prepričan sem, da nam bo uspelo najti pravo pot. In želel bi ponoviti, da bomo lahko imeli vpliv samo, če bomo ostali skupaj, složni. Delati moramo tudi skupaj s komisijo. Vem, da obstajajo določene razlike glede številk in tako naprej, ampak Eh, mi tam zastopamo 500 milijonov državljanov in če nam bo to uspelo, bomo imeli vpliv. Ostali udeleženci nam bodo prisluhnili. Verjetno zna biti določene, imamo določene razlike glede CO2, energetske učinkovitosti in tako naprej. Ta vprašanja so pomembna, ampak ne nepremostljiva. Prepričan sem, da bo naša skupina nekaj časa posvetila tudi temu, potrebujemo pa mednarodni svežen ki bo spremljiv v Evropi in tudi, na, in tudi globalno gledano. No, eh, mi smo bili takrat že kar napredni, pa nas ni nihče upošteval, ker smo se bolj ukvarjali s praktičnim življenjem, no, ampak prav, s podnebjem se zdaj že vsi ukvarjamo in vesel sem, kot je povedal tudi že poročevalec, da se lahko zdaj dogovorimo o vrednotah, skupnih vrednotah, ki jih na to lahko tudi skupaj predstavimo, kar lahko predstavi komisija v imenu držav članic. Bi pa na hitro povedal še nekaj o financiranju. Zdaj smo se že dogovorili, to je že sklenjeno, da ne plačujejo le industrijske države, temveč tudi tiste države v razvoju, ki pravzaprav niti niso več države v razvoju. Recimo Saudska Arabija ki se skoraj da kopa v denarju in ne vem, zakaj bi še vedno veljala za državo v razvoju. Tudi Kitajska ni več država v razvoju, tako da je zdaj treba poiskati več pleč, na katera to tudi pre preložiti. No, finančno podporo je že težko zagotoviti sploh med prebivalstvom. Zato bi se pravzaprav v celotni politiki v boju proti emisijam CO2 lahko eh, osredotočili na to, da poiščemo več ramen, na katera to preložiti. Upam tako, da bomo finančna bremena bolje prerasporedili, k temu tudi nujno pozivam. Ne smemo Namreč verjeti, da to lahko države zmorejo vse same. Sam imam izkušnje, ko je prišlo do ponovne združitve Nemčije. Takrat smo dejali, eh, Zvezdna republika Nemčija bo to že vse uredila. No, gospe in gospodje, brez zasebnega kapitala nam to ne bi uspelo. Ampak zato je treba vzpostaviti trdna, stroga in preverljiva pravila, ki jih je treba nadzirati. Brez tega gotovo ne gre. Vendar brez zasebnih sredstev ne bo šlo v tržnem gospodarstvu, z vidika tržnega gospodarstva, pogledujem proti liberalcem, z vidika tržnega gospodarstva. Tržni merili tako daleč še nismo, zato potrebujemo nov načrt, na katerem lahko potem tudi delamo. Gospod poročevalec, podali ste zanimiv predlog, davek na transakcije. V Evropi ta še ni uveden povsod in tudi ne bo. Žal, zaradi številnih okoliščin to ne bo postala vse evropska ureditev. In prej ali slej se bo tudi sesula. Sicer vsi simpatiziramo s tem vprašanjem, zamisel tudi ni abstraktna, vsi bi podprli takšen davek, ne morete pa si zamisliti, kako naj bi države članice ta davek pobirale in ga na to avtomatsko namenile ukrepom eh, za boj, za boj proti podnebnim spremembam. Lahko si predstavljate, na kakšen odziv bi to naletelo. Tako da si moramo uh, zdaj predstavljati, oziroma si se poslužiti malce več domišljije pri pripravi novih predpisov. No, G7, tudi tam je ta zamisel naletela na veliko. Eh, odobravanja oziroma podpore, celo moj oče se je zauzel za to, tako da to lahko spodbudi vse tiste, ki še niso, pa sem prepričani, da se angažirano zauzame za to. Thank you very much, Mr. Ch gospod Grebran, izvolite. Ja, najlepša hvala, gospod uh, predsednik. Gospodu Parnjovu bi se želel zahvaliti in pa tudi gospodu Florencu za te zares močne besede, in za njegov močen prispevek v tej razpravi. Omenil je tudi papeža in pa njegov dokument, ta, kar je izjemno pomembno za vašo skupino. Kar nekaj pozitivnih dogodkov se je zgodilo pred Parizom G7. Naprimer, na G7 so pokazali zares močno vodilno vlogo, zlasti Angela Merkel in uh, to lahko samo pozdravim. Mislim, da je bila to izjemno pomembna izjava na poti v Pariz. Prav tako pa se mi zdi zelo zanimivo to, kar je vprašanje Kitajska. Kitajska mislim, da je končno, končno prevzela naše odgovornost, ki gre v tej razpravi o podnebju. Ne samo, da zastopa skupino G77, ampak je prevzela vodilno vlogo tam, poskuša delati veliko hitreje na tem področju kot kadarkoli prej. Skratka, ne smemo podcenjevati zavez, ki jih je dala Kitajska. Je pa par elementov, ki bi želel izpostaviti v naši resoluciji. Prvo kot prvo, kako pomembno je, da zavarujemo gozdove. To so omenili tudi ostali v drugih razpravah, to je bilo omenjeno tudi na sestanku poročevalcev v Senci, ki smo ga imeli ta teden. Eh, kar nekaj predlogov sprememb iz različnih političnih skupin te hiše smo dobili na to temo. Skratka, odlično bi bilo, če bi lahko sprejeli zelo močno izjavo v zvezi s tem. S kolegom Frederikom Frederikom so prav tako predlagala eh, formulacijo v zvezi s tem. Upam, da bomo v zvezi s tem uh, lahko dosegli ambiciozen kompromis. Drugo, kar želim izpostaviti, pa je naša zmogljivost, da financiramo um, svetovno politiko glede podnebnih sprememb. Strinjam se z gospodom Florencem in sicer to, da pridobimo še več sredstev iz javnega proračuna, bo zelo težko. Ampak kljub samo potreba, zlasti v bogatejšem delu tega sveta. Prav tako pa je tu še na vprašanje ja, trga oglika. Tam, oziroma tam lahko zberemo denar za financiranje, um, na, za, za financiranje prilagajanja in blaženja sprememb. Kar nekaj različnih predlogov sprememb smo videli na to temo iz ELS-a in drugih političnih skupin. Odlično bi bilo, če bi našli kompromis tudi tam. Kot tretje, želim izpostaviti, da še vedno porabimo javni denar za to, da odrebuje, odobru, odobrimo kredite za izvoz različne tehnologije, naprimer na v Kitajsko, na Indijo in tako naprej. Skratka, z javnim denarjem poskušamo zavarovati te investicije. In tudi, tudi to je nekaj, kar bi kazalo dodatno preučiti. Skupina zelenih je že povedala, da bi to delo podprla. In na zadnje, gospod predsednik, na mizi je še kar nekaj predlogov spremen glede tega, kako moramo ukrepati do leta 2020, kaj se moramo storiti. Mislim, da ne bi smeli omenjati bolj ambicioznih ciljev za leto 2020, bi pa bilo zanimivo, če bi lahko komisijo, komisijo prosili, da našim globalnim partnerjem povedo, na kakšen način bomo presegli cilje do leta 2020. To bo zelo močno politično sporočilo. Sicer vsem moramo jasno povedati, da znamo še preseči cilje, ki smo si jih zastavili za leto 2020. Na ta način bomo svetu pokazali, da smo storili še več, kot pa smo obljubili. Toliko, gospod predsednik. Eh, veselim pa se nadaljnega sodelovanja s poročevalcem in sporočevalcem v senci. Hvala. Predsednik, najlepša hvala gospod Čabr. Thank you, Chair. First of all, I would like also to thank you for our rapporteur for the. Najlepša hvala. Hvala tudi poročevalcu za izjemno dobro snotek poročila. Delo na tako kakovostnem besedilu je preprosto, tako in tako je poročevalce že vključil najpomembnejše točke, tako in tako moramo vključiti v to, kar sem poročilo. Preden se spustimo v podrobnosti, bi želel, izpostaviti, kakšen je cilj, možen cilj tovrstnih poročil, ki jih sprejema Evropski parlament. Prepričan sem, da se bodo o pač vseh podrobnostih in detaljih dogovorili v Parizu. Evropski parlament pa lahko že zdaj pošlje izjemno močno sporočilo komisiji in vsem pogajalskim partnerjem glede tega, kako Evropski parlament gleda na to težavo podnebnih sprememb in kakšno so naše pričakovanja vizavi pariške konference. Menim, da je pomembno, da kot parlament jasno povemo, da smo bili vedno neka vrste pionir v boju proti podnebnim spremembam, tudi v primerjavi z ostalimi evropskimi inštitucijami in s tem moramo nadaljevati. Eh, tudi kar zadeva cilje, številke, ki so tudi v poročilu. Mislim, da bomo na ta način poslali zelo močno sporočilo našim pogajalskim partnerjem, komisiji in pa tudi drugi, drugim akterjem zunaj EU-ja. Menim skratka, da najdemo izjemno kakovostne predloge v tem poročilu, tudi poročevalci z enci so omrečili, so omenili pomembne točke, ki bodo, upam, da vključeni v končno poročilo. Mislim, skratka, da bo večina političnih skupin podprla večino predlogov sprem, ki so jih predlagali poročevalci v senci. Kljub samo pa bi želeli vzpostaviti 30 TV, prvo kot prvo kakšne cilje bomo vključili v to poročilo. Cilje, ki si jih je EU zastavila, niso dovolj. Na ta način ne bomo uspeli omejiti ogrevanja ozračja na dve stopinji. Če želimo, da se planet ne segreje preveč, če želimo ostati znotraj teh dveh stopinj, potrebujemo bolj ambiciozen dogovor v Parizu. Skratka, potrebujemo bolj ambiciozen dogovor, kot pa to, kar smo o, te številke, ki jih omenjamo zdaj in pa to, kar so o, objavili številne INDC. Skratka, mislim, da je vloga parlamenta to, da poskušamo še dvigniti ambicije. Prav tako pa moramo zagovarjati pravočasno dekarbonizacijo gospodarstva. O, o tem smo govorili že o resoluciji iz lime moramo zagotoviti pač sočasno ukinjanje uporabe fosilnih goriv in podobno. Drugo, kar je izjemno pomembno izpostaviti, je to, da vse sicer soočamo s podnebnimi spremembami, ampak pri tem boju ne smemo pozabiti na pravice avtohtonih skupnosti po celem svetu. Izogniti se moramo temu, da bi to vrstne ukrepe na področju podnebja postale neke vrste nova koloniza kolonizacija. Skratka, potrebujemo podnebne ukrepe, ki bodo upoštevale človeške pravice, pravice avtohtonih skupnosti, enakost med spoloma in tako naprej. V državah razvoja moramo podpreti ukrepe za prilagajanje, ki bodo povsem spoštovali pač oba spola, avtohtone skupnosti in tako naprej, in človekove pravice. In tretje, kar želimo omeniti, pa je omenil že gospod Krepan, da gre za financiranje podnebnih sprememb. To bo uh, najpomembnejša razprava v Parizu in sicer kako se skupaj financirati. Potrebujemo verodostojen finančni paket tako za obdobje pred letom 2020, kot za obdobje po letu 2020. Skratka, mobiliziramo, moramo več financiranja za to, da bi lahko tudi države v razvoju sprejele ukrepe. Prav tako pa te inovativne finance ne smejo podržiti nikakršnih ne, negativnih učinkov. Včeraj, in s tem tudi zaključil, se nam je pridružil gospod eh, Kanjete na odboru. Imeli smo izjemno zanimivo razpravo glede uh, sektorja VTS. In želel bi se pridružiti gospodu Grebrandiju, in sicer Evropska unija že ima denar za ukrepe na področju podnebja, samo ne namenjamo ga, ne namenjamo ga za te namene. Prihodki iz naslova ETS in pa druge podnebne ukrepe morajo iti za ukrepe v prid okolju. Brez tega mislim, da ne bomo kredibilni v Parizu. Hvala. Najlepša hvala, gospod Lafronte. Grazie, presidente. Hvala, predsednik, hvala tudi poročevalcu. Strinjam se s tem, ko pravi, da smo v zvezi s tem dosjejem vsi precej usklajeni, sploh glede na ta pomemben cilj, ki se bo zasledoval v naslednjih mesecih v luči Pariške konference. In dobro je, da so za to nameni, cilji in ideje, ki jih bomo odnesli sabo v Pariz, um, skladni. Uh, nekatere točke bi mogoče želeli še dodatno osvetliti in vključiti v poročilo prvega je že izpostavil kolega iz strani zelenih in sicer, da znanost, kljub temu, če, da so zaveze in cilji glede izpustov, ki smo si jih zadali v Evropi in ki so si jih na srečo zastavile tudi nekatere druge pomembne države, kot so Kitajska in združene države, torej tudi, če bomo te zaveze izpolnili, ne bomo mogli uh, ostati znotraj zastavljenega praga za maksimalno povišanje temperature za dve stopinji. To pomeni, da so ti napori sicer veliki, ne pa zadostni. In če je Evropa tukaj prevzela nekje vodilno vlogo, mora v tej smeri tudi nadaljevati in eh, zagotoviti to, da bodo druge celine sledile našemu zgledu. In zato se moramo zauzeti, da bomo dosegli še več od tega, za kar smo se do sedaj zauzeli. Še druga točka, ki je ravno tako pomembna, pa zadeva povečevanje eh, svetovnega prebivalstva. To moramo nujno upoštevati. Namreč eh, ti ritmi rasti prebivalstva so zastrašujoči. Govori se o tem, da naj bi leta 2050 imeli na svetu že 11 milijard ljudi in zato bi mi sicer eh, lahko bili tudi zelo eh, pridni in dosegli cilje, ki smo si jih zastavili, ampak glede na takšno porast prebivalstva bo bistveno več povpraševanja po energiji in eh, tudi to je treba vzeti v obzir. Ravno tako je to povezano tudi s problemom eh, podnebnih migracij. Tudi ta problem je treba izpostaviti in tudi v zvezi s tem je treba zastaviti vse, kar le lahko in eh, se pripraviti na morebitne potrebne ukrepe, ki jih bo treba sprejeti ob teh velikih premikih ljudi. Eh, poleg tega moramo pričakovati od pariškega vrha tudi ekonomske zaveze, torej, eh, še zlasti to, da bodo bolj odgovorne in bogatejše države predvidele sredstva za pomoč tistim državam, ki si želijo rasti in od katerih mi pričakujemo, da bodo vzdržno eh, rasle, čeprav do sedaj ni bilo tako in zato jim moramo pomagati pri prizadevanjih v tej smeri. Eh, Pričemer imamo tudi nekaj zgodovinske krivde. Ravno tako je zelo pomembna točka ulaganje v razvoj novih tehnologij. Mogoče smo se nekoliko zaustavili na področju obnovljivih virov energije in uh, vemo, da obstajajo tudi nove energije, ki pa niso dovolj razširjene. Uh, Hkrati pa na Bližnjem vzhodu obstajajo države, ki sedaj izvažajo ogromno nafte in ki pravijo, da ob morebitnem umankanju nafte čez določeno število let ne bodo imeli težav, zato ker imajo na voljo močne nove tehnologije in tudi Evropska unija bi morala več staviti na področje novih in še zlasti obnovljivih virov energije. Potem pa še nekaj v zvezi z energetsko unijo. Ta eh, ideja o spremembi sistema izmenjave emisije TS pomeni predvsem to, da je treba razmisliti o nekem alternativnem sistemu, saj sistem ETS pač ne deluje in ni pripeljal do rezultatov, ki smo jih pričakovali. In še zadnja točka, poleg tega, da si moramo zastaviti časovne cilje, in v zvezi s katerimi imamo tudi nekoliko različna mnenja, bi bilo pomembno, da Evropska unija, še zlasti ob spoštovanju svojih držav članic, eh, zahteva tudi neko časovnico eh, za to, da bomo stanje pregledovali in v prihodnosti tudi razumeli, ali smo se lotili prave poti ali ne. Merci beaucoup, monsieur le président. Euh, bien évidemment. Hvala lepa, gospod predsednik. Seveda pozdravljam delo, ki ga je opravil poročevalec. Mnogo je že bilo povedanega in poskušala bom zato poudariti eh, tiste točke, pri katerih mogoče nisem povsem, se ne povsem strinjam. COP21 mora konkretno podpreti te nove nizkooglične energije in predvsem tako, da spodbudi in omogoči naložbe na to področje. To pomeni, da bi ta podjetja, ki vlagajo na to področje, lahko igrala pomembno vlogo in bila vključena v te razprave, ki jih imamo v zvezi z podnebnimi spremembami. Uh, Pripravila sem tudi nekaj predlogov sprememb v sodelovanju s številnimi kolegi, predvsem zato, da bi poudarila spodbujanje naložb in vključevanja podjetij in družb v zniževanje ogličnega vtisa in e, za mobiliz mobilizacijo zasebnega kapitala. V vse to je treba zapisati tudi v neki agendi, še zlasti rešitve, ki jih bomo našli. Jasno je, da Evropa um, vlaga veliko napora v to, vendar pa moramo ostati realistični in pragmatični. Na evropski ravni smo že opredelili naše cilje do leta 2030, nekateri želijo iti še dlje in predlagati cilj eh, za 50 odstotno znižanje izpustov. Sama pa mislim, da moramo predvsem ohraniti svojo prepoznavnost in pri tem imeti v mislih naša podjetja, naše gospodarske družbe in možnosti za dosego tega cilja. In zato je najboljši način, da dosežemo cilje eh, konference COP21 ta, da pristopimo ambiciozno in pragmatično. Na tem želim ustrajati. Hvala lepa, gospa Dornano. Merci, monsieur président. Hvala, gospod predsednik. Pozabili ste name, ampak oprostim vas. Vam. E, gospod poročevalec, hvala za vaše poročilo in za to, kako ste se zauzeli za to temo, ki je res velik izziv našega stoletja. To tudi kaže, da smo sedaj pred tako obliko družbe in načina življenja, pri katerem je treba upoštevati tudi odnos z naravo in zato moramo paziti, da ne bo konferenca COP21 postala zgolj vaja iz komunikacije in ob vsem spoštovanju do vašega dela, dragi kolegi, moramo vendarle eh, se zavedati, da imamo pravico do morebitnega neuspeha, kakršen eh, je bila kopenhagenska konferenca. Upam seveda, da bosta Kitajska in ZDA s eh, spoštovali zaveze, ki jih boste sprejeli, ampak eh, nikar me ne razumite narobe. Mislim, da eh, more biti njih nepodpornikov sporozuma, gotovo ne moremo izsiljevati. Ampak vseeno, v eh, imenu naše skupine smo pripravili predloge sprememb, ki pa merijo predvsem na to, v kakšnem ekonomskem in političnem okviru moramo voditi našo razpravo, ki naj bi pripeljala do, podneb, do sprememb na področju podnebnih sprememb. Zakaj? Prvič, eh, zato, ker je Evropska unija res bistveno znižala svoje izpuste toplogrednih plinov in eh, države v razvoju pa bodo vsak čas izpuščale ravno toliko teh plinov, kolikor mi, če ne celo več. In to je problem. Te države v sponu, v razvoju, eh, zdaj res rasejo. Eh, in zato um, niso zainteresirane za ukrepe, ki bi povzročili zmanjšanje rasti. Hkrati se tudi ne zauzemajo za zmanjšanje onesnaževanja, tako kot se mi, zato ker jim je prednostnega pomena to, da zagotovijo prehranjevanje za veliko število ljudi. Potem spodbujanje lokalnega eh, ekonomski sistem, eh, bolj ko je ta na svetovni ravni, bolj so problemi z njim povezani tudi svetovne narave in zato eh, je treba delovati bolj na oskih območjih. Pozdravljam pa eh, prizadevanja ELS, tudi ob upoštevanju papeževe enciklike. Uh, in ta uh, duhovni klic k ulogi eh, in um, pomenu Evrope. Upam, da bo ELS uporabil eh, takšen pristop tudi na drugih področjih, na področjih varovanja družine, zdravja in tako naprej. Hvala. Hvala lepa, gospod Dali. Grazie. Čer, unište, ne bi dobili, ne vem, grazia, lel kolega, žel panjo raport. Hvala, gospod predsednik, hvala gospodu Parnjoju za to poročilo. Vsebuje kar nekaj priporočil, ki jih moramo upoštevati, če želimo, da COP21 doseže dobre rezultate. Strinjam se. Zdaj imamo priložnost, da zagotovimo končno pozitivne spremembe. Se pa moramo pogajati znotraj Evrope in poslati dobro sporočilo vsem deležnikom, da se zdaj usmerjamo in prehajamo na nizkooglično gospodarstvo v prihodnih nekaj letih. Na, več, na nekaj točk bi se osredotočila. Pripravila sem nekaj predlogov sprememb, ki se navezujejo recimo na promet. Promet je drugi največji sektor pri izpustih toplogrednih plinov. Zato potrebujemo vrsto politik, da se te emisije iz omenjenega sektorja zmanjšajo. Tu se strinjam s poročevalcem, ko omenja pritisk, ki ga je treba izvajati na IKO in IMO za letalski in pomorski sektor. Več držav eh, že zahteva določene očkodnine za uh, izpuste emisij. Mi imamo recimo sistem ETS, ampak obstajajo podobni sistemi. Če se vsi ti trgi zberejo, lahko zagotovimo večjo stroškovno učinkovitost in tudi naši podnebni cili bodo tako boljši. Kar se tiče prilagajanja naslednje. Uh, več konkurenčnosti tu lahko zagotovimo za hrano in vodo. Negativni učinki podnebnih sprememb povzročajo tudi migracije, mi pa bi morali poskrbeti za rast in trajnostni razvoj kolegi vedo, da sama zares verjamem med povez povezavo med migracijami in bojo proti bojem proti podnebnim spremembam. To so težave, ki se jih moramo lotiti eh, na, predvsem na ravni prebivalstva. In potem imamo tu še ukrepe omiljevanja mm, v pomorskem sektorju. Tudi to je zelo pomemben dejavnik. Razmisliti moramo o tem, da omilimo negativne učinke in poskrbimo za to, da se naše vode, morje lahko, morje lahko razvijajo na pozitiven način. To je pomembno za Evropo, tako kot za preostali svet. Hvala lepa, Ivo Belec. Uh, <clears throat> uh, Hvala, gospod predsednik. Ne bom ponavljal vsega, kar je že bilo povedano, moram pa povedati, da sem preučil poročilo gospoda Pornjoja tudi v okviru odbora Tran kot poročevalec v senci. Dve večji pripombi imam. Prvič, to, kar je povedala že eh, Florence, ena izmed najizkušenejših poslank v tem parlamentu, ko je govora o COP21, oziroma kar je povedal gospod Florence, ki je eden najbolj izkušenih eh, poslancev moramo zagotoviti podporo vseh političnih skupin. Ne le večino za poročilo gospoda Parnjoja, treba je poskušati združiti vse večje demokratične politične skupine, ko se bomo odpravili v Pariz, tako da zares spregovorimo z enim glasom. Moramo se poskušati izogniti temu, da bomo, tudi temu, da bomo cilje postavili previsoko. Vedno smo lahko bolj ambiciozni, to je res, ampak. Ne smemo dopustiti, da bo rezultat Pariza ta, da bodo cili previsoki. Že cili do leta 2030, če jih bomo dosegli, bo to velik uspeh. Če pa bomo postavili cilje previsoko, lahko pogodbenice na tej konferenci razdelimo, ne pa združimo. Že v odboru Tran sem spregovoril o tem, tudi več kolegov je o tem govorilo, gospod Dali naprimer o trudu, ki ga je treba zagotoviti v okviru pomorskega in letalskega sektorja. To vključuje tudi vaše poročilo, gospod Parnjo, in sicer deseti odstavek. Prosili bi vas za to, da upoštevate tudi predloge sprememb odbora Tran. Mi smo deseti odstavek malce predelali in po našem mnenju gre za dobre predloge. Prosili bi vas tudi, da upoštevate vse trud, ki ga morajo opraviti tudi drugi sektori, ki niso vključeni v sistem ETS, torej prometni sektor, glede elektrifikacije, glede skladiščenja in tako naprej. Gre torej za dobre predloge odbora TRAN, po našem mnenju. Te ste že prejeli, smo pa tudi optimistični, da jih boste upoštevali. Hvala. Hvala, Ivo. Hvala tudi za to, da si nas opomnil na izkušnje Karla Heinza Florenca. 52 predsedstev si že doživel, kar si povedal že včeraj. Gospod Eichhout je zdaj na vrsti. Hvala, gospod predsednik. No, <laughs> sam še nisem izkusil toliko predsedstev, toliko predsedovanj svetu kot Karl Heinz Florenc. To je zares velik dosežek. No, najprej bi se zahvalil Ivu Beletu, ker je omenil mnenje odbora Tran. Kot poročevalec za to mnenje v celoti podpiram to, kar je povedal že Ivo Belet. Gre za dobro mnenje s številimi dobrimi pripomen, posebej, ko gre za letalski in pomorski sektor. Zato menim, da jih lahko upošteva tudi gospod Parnjo, ter s tem še izboljša poročilo, ki je že tako ali tako dobro. In zato se tudi zahvaljujem poročevalcu. Morda še nekaj točk, ki bi jih še vnesli v razpravo. Prvič. Glavna točka ELS je ta, da moramo biti združeni, predstavljati eno veliko družino in zato zdaj tudi sestavljajo svoj seznam želja, za katerega pravijo, da bi moral biti to seznam želja vseh. To je dobra taktika. Sam bi ravnal enako, če bi bil na vašem mestu, tako da vas lahko samo pohvalim eh, za to. Bi pa povedal tole. Trenutni cilj Evropski uniji temelji na soglasju sveta. 28 voditeljev držav in vlad je ta dogovor podpisalo. Če zdaj parlament reče, no, to je bolj ali manj tudi naše skupno stališče, pa nimam občutka, da bomo s tem odrazili tudi želje vseh evropskih državljanov. Ne smemo postati samo še en sekretarjat Evropskega sveta. Po včerajšnjem predlogu ETS smo opazili, da je tako ali tako komisija postala še enkrat sekretarjat sveta, zdaj pa moramo preprečiti to, da bi to postal tudi parlament. Mislim, da lahko dosežemo boljše stališče pri tem. Mm, to je tudi odgovor gospodu Gerbrandiju, ki pa je žal že odšel. On je rekel, da ne moremo doseči teh ciljev pred letom 2020 ne vem točno, odkot je dobil te podatke, ker bi spomnil vse na tole. Evropska unija je na poti, da doseže znižanje za 27 odstotkov do leta 2020, kar bistveno preseže naše cilje. Kaj mislite, kaj bo to povzročilo za našo verodostojnost, če se s takšno izjavo odpravimo na COP21? Prav tako obstajajo še vedno veliki presežki pravic do emisij v sistemu ETS. Zdaj pa komisija predlaga, da se nekaj teh pravic prenese še iz tretje v četrto fazo. Kar bi pomenilo, da tisti presežek, ki bi ga dosegli do leta 2020, zdaj izničili z vsemi temi cili in novim predlogom o ETS. Zato bi dejal, da je po mojem mnenju boljše, če je parlament malce bolj kritičen in zato se tudi strinjam s predlogom poročevalca, da je treba pokazati, da obstajajo ljudje, ki pa razumejo številke in zato pravijo oziroma pravimo, da bi lahko bili malce bolj ambiciozni pri naših zastavljenih ciljih. Se pa strinjam z ELS na tem mestu, da bi morali biti glede tega vsi složni. Zato vabim ELS, da se nam pri tem pridružijo. Res je, tu gre za združitev, vendar pa je treba korak narediti na obeh straneh. Zato se že veselim, da bosta Karl Heinz in Ivo stopila tudi korak bliže nam. Z vsemi tvojimi izkušnjami, Karl Heinz. In zdaj še točka o financah. Mislim, da je bistvenega pomenja pri financah to, da moramo biti bolj konkretni glede tega, kaj predlagamo na področju financiranja. Vedno, ko se pogovarjamo o tem, kako pomembna je ta točka, vedno se pogovarjamo o tem, moramo pa zapisati v predlogu, da se prihodki oziroma dobički ETS izrabijo za financiranje v ta namen. Ko bosta letalski in pomorski sektor kaj dosegla, dosegla več uspeha, poskrbimo za to, da se ta presežna sredstva namenijo za ukrepe za boj proti podnebnim spremembam. To namreč nujno potrebujemo, če želimo doseči verodostojen uspeh v Parizu, za kar mislim, da se, lahko, da se moramo vsi skupaj truditi složno. Now... Hvala lepa. Gospa Šujica je zadnja, izvolite. Hvala vam lepa. Hvala lepa. Najprej bi se zahvalila gospodu Parnjoju za zelo dobro poročilo. Sama sem bila poročevalka v okviru imen, odbora AFED za to poročilo. Zato bi predstavila še nekaj naših stališč. Tudi mi smo pripravili nekaj predlogov sprememb, včeraj smo se pogovarjali o kompromisih, zato boste to prejeli v naslednjih nekaj dneh. Mislim, da so naši kompromisi dobri. Bi se pa osredotočila na poglavje, ki govori o podnebni diplomaciji. Zdi se mi, da je to izjemnega pomena in na to smo se mi v našem mnenju še posebej osredotočili. Upam, da boste upoštevali tudi nekatere naše predloge. Evropska služba za zonanje delovanje mora po našem mnenju tu igrati pomembno ulogo ko gre za zunanje zadeve Evropske unije. Večkrat se omenja G7, eh, voditeljska vloga Angele Merkel, eh, sveti oče, torej papež, ki, tudi, ki je tudi to podprl. Upamo, da bo to še okrepilo vaše poglavje o podnebni diplomaciji. Prav tako bi podprla stališča kolegov, ki so dejali, da moramo spregovoriti z enim glasom v Parizu in delovati složno. Vendar, kolikor smo ambiciozni, moramo biti tudi pragmatični. Moramo zagotoviti konkurenčnost industrije, hkrati pa tudi imeti ambiciozne cilje. Mislim, da se bomo s tem stališčem na koncu vsi strinjali, ker mora Evropa delovati tudi še vnaprej. Torej, nisem proti ciljem, želim pa, da so ti ustrezno uravnoteženi. Še eno področje bi omenila, ki ga še niste omenili oziroma za katerega vsaj jaz nisem slišala med to razpravo. TTIP. Vem, da tega morda ne bi bilo treba zajeti v tem poročilu, ampak do konca letošnjega leta bomo eh, zaključili v duhu pogajanj o TTIP-u. Mi bi v ta pogajanja, oziroma mi bi raz, razmislili, da se vključi tudi to, kar zaenkrat vključuje pogajanja o TTIP-u. To je tudi eden izmed naših predlogov spremem. No, ko gre za finance in ko gre za države v razvoju, ne moremo dopustiti, da se govori o državah v razvoju, potem pa se omenja Savsko Arabijo in druge izjemno bogate države. Zato se tu strinjam z gospodom Florencem, da bi bilo treba takšno terminologijo malce zamenjati oziroma še enkrat preučiti. Tista sredstva, ki pa se zagotovijo oziroma pridobijo v okviru sistema ETS, bi se morala zares nameniti za boj proti podnebnim spremembam. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa dajem besedo predstavniku komisije, da predstavi še stališče komisije o tem. Hvala, gospod predsednik, da ste dali besedo še nam. Tudi mi na ta zagon gledamo pozitivno in na trenutni razvoj situacije, ko gre za pripravo na konferenco v Parizu. Evropska unija, deklaracija Evropske unije in Kitajske je bila tudi sprejeta 29. junija, gre za deklaracijo o boju proti podnebnim spremembam. Zato pričakujemo tudi pozitiven izid konference v zvezi s financiranjem. Prav tako se je odvilo še nekaj pozitivnih dogodkov zdaj pred pariško konferenco, zato upamo, da bodo tudi predlogi spremem, po katerih zdaj razpravljate, še pripomogli k izboljšanju poročila, ki ste ga pripravili. Ter tako še malce dodatno spodbudili pozitivno pripravo na konferenco v Parizu. Evropski parlament ima jasno stališče in Tako bo lahko Evropska unija zares spregovorila z enim glasom. Vidimo, da v poročilu obstaja kar velika konvergenca glede priprave stališča Evropske unije na kopu. Bi pa omenil eno točko. Treba je povdariti predvsem transparentnost in odgovornost za pariški sporazum, kar je ključnega pomena za ta sporazum, se pa politično morda malce podcenjuje. Prav tako bi vas spomnil na poročilo. Eh, na poročilo mednarodnih organizacij glede naših ciljev do leta 2030. Po našem mnenju ne bi bilo smiselno ponovno odpirati te razprave, kako ambiciozni bi ti cilji morali biti. Uh, bomo pa jasno sporočili mednarodni skupnosti še pred Parizom in tudi na vrhu v Parizu, kakšni so naši cilji in kakšni so bili naši dosežki do sedaj, vključno na forumu INDC, ki ga bo komisija organizirala skupaj z maroško vlado oktobra. Prav tako pozdravljamo predloge sprememb, ki naslavljajo nekatera vprašanja, ki še niso bila vključena v snutek poročila zaradi bodisi dolžine ali drugih omejitev. Še posebej pozdravljamo tiste predloge sprememb, ki, pove, ki govorijo o izidu po, eh, pogovorov G7, konferenci v Limi, o boju proti deforestaciji, podnebni diploma, diplomaciji ter svetovnih trgih oglika. Še nekaj končnih pripomb o financiranju. Prav, tudi mi pozdravljamo prihajajočo Eh, izjavo o financiranju eh, ukrepov za boj proti podnebnim spremembam. To je ključnega pomena in to je treba povdariti tudi na konferenci v Parizu. Financiranje iz proračuna Evropske unije za te ukrepe se izvaja preko pristopa racionalizacije. Eh, podnebno financiranje pa je bistveno povezano tudi z razvojnim financiranjem. To sta dve plati iste medalje. Podpiramo strani proračuna EU tudi to, da se širše osredotočimo na finance in se več financiranja nameni uh, Eh, državam v razvoju in najmanj razvitim državam, ter da se več financiranja tudi zagotovi za razvoj inovativnih finančnih instrumentov, da se s tem pritegne zasebno financiranje. Prav tako pa opažamo pozitiven signal pri eh, državah donatorkah. Veliko južnih držav je že prispevalo sicer manjše zneske, ki pa so še vedno eh, zelo pomemben signal, ko gre za financiranje najrevnejših držav. Hvala lepa, hvala za besedo. Hvala. Tako lahko zaključimo z našo razpravo in za zadnje besede še, damo še besedo gospodu Parnjoju. Ja, zelo na hitro bi se zahvalil vsem kolegom, ki so podali svoje mnenje, pa tudi predstavniku Evropske komisije, da je tako prijazno naklonjen poročilu, ki sem ga pripravil. In eh, tudi sam menim, tako kot ste povedali številni med vami, da je to dobra podlaga in eh, tudi menim, da lahko najdemo celo vrsto kompromisov z namenom dosege naših ciljev, tako da bomo hkrati kredibilni in tudi usklajeni med seboj. In poleg tega pa moramo tudi omogočiti, da bodo vse evropske institucije, svet, komisija in parlament skupaj delovale enotno pri pogajanjih v Parizu decembra. Treba je najti to primerno ravnovesje med odločnostjo in prodornostjo in hkrati enotnostjo, ki nam daje večjo moč. In zato bomo vsi skupaj delali na tem, da pripravimo določeno število kompromisov skupaj s poročevalci v senci na prihodnjih sestankih. Ravno tako se zahvaljujem tudi za prispevke poročevalcev iz odborov, ki pripravljajo mnenje k temu poročilu in to so odbori Tran, Itre, Deve, pa tudi odbor AFET. Tako da vsi pripravljalci mnenj uh, bodo povabljeni k udeležbi na naslednjem sestanku 9. septembra in na to še 14. septembra eh, skupaj s poročevalci v senci. To se mi zdi izredno pomembno. No, katere teme bomo pa obravnavali na teh eh, dveh sestankih, kjer bomo obravnavali eh, okrog 20 kompromisnih predleg, predlogov in uh, sicer najprej zaveze vrha G7 um, v zvezi z zmanjševanjem izpustov in prispevkom k svetovnemu gospodarstvu, na to ukrepi za uh, zmanjševanje podnebnih sprememb, obravnava uh, razhajanja med znanstvenimi dognanji in realnimi podatki, na to uh, zaveze držav članic za spoštovanje kjotskega protokola, zaveze za boj proti podnebnim spremembam, eh, zmanjševanje eh, izpustov v pomorskem in letalskem prometu eh, do leta 2016, kredibilen roadmap za podnebje na ravni Evropske unije, okrepitev diplomatskih stikov s tretjimi državami, Uh, no, pri vseh teh 230 predlogih sprememb mislim, da so to glavne točke za kompromisne predloge, ki jih bomo gotovo lahko uh, dosegli. Potem pa še druga serija kompromisnih predlegov. Predlogov zadevajo eh, določanje ciljev za zmanjšanje toplogrednih plinov do leta 2050, če se ne motim. Mislim, da bomo v zvezi s tem tudi našli neko skupno točko. Na to določitev ciljev za zmanjševanje toplogrednih plinov do leta 2030 in 2050 na ravni Evropske unije. Mislim, da bomo tudi tukaj lahko dosegli neko skupno točko na to ponovni pregled um, izpustov toplogrednih plinov vsakih petih let, na to določitev uh, tega petletnega obdobja na mesto do sedaj deset oziroma dvajsetletnega obdobja, uh, na to spodbujanje inovativnih virov financiranja za boj proti uh, podnebnim spremembam. Tu sem prisluhnil danu ponovno prispevku Karl Heinza Florenca, katerim se strinjam. Res je, da tukaj zasledujemo skupni cilj in sicer vzpostavitev tega davka na finančne transakcije, vendar pa je to zaenkrat še na ravni predloga, v zvezi s katerom nismo enotni. Danes bi to pomenilo prej oviro, kot pa neko dodano vrednost. In zato bomo morali predloge sprememb v zvezi s tem dodatno proučiti. Nekateri govorijo tudi o pobudi za um, davek na transakcije s fosilnimi gorivi, zakaj pa ne, o tem lahko še razpravljamo na sestanku pročvalcev v Senci. In dejansko bomo tudi morali, mislim, dopustiti določene predloge sprememb, ki zadevajo možnosti za financiranje, in sicer takšne, ki so bolj inovativne, ki sicer omogočajo dostop do javnih sredstev, ampak tudi, in mislim, da bomo ustrajali na tem, eh, bomo predlagali predloge sprememb, ki bodo upoštevali tudi potrebo po zasebnih virih financiranja. Ne da bi to seveda pomenilo oviro za delovanje naše industrije, še zlasti tiste, ki dela na področju novih tehnologij in kjer je možno ustvarjanje novih delovnih mest v prihodnosti. Toliko sem želel povedati kot zaključek te razprave, gospod predsednik. Hvala. Dobšen. Hvala lepa. Zdaj pa vas lahko spomnim samo še na čašo, časovnico. Eh, sprejeti odboru in mi bo 22. septembra, plenarno glasovanje bo potekalo 14. oktobra. Točke na dnevnem redu smo že izčrpali, tako da lahko zaželim samo še lepe poletne počitnice vsem vam. Dober tek, če imate sploh čas za kosilo v tem trenutku. Naslednji.